Dear colleagues. Kolegice in kolegi. V imenu obo odborov za proračun in proračunski nadzor. Pozdravljam tukaj kandidata za komisarja za proračun in upravo Johannesa Hana. Pozdravljam tudi člane odbora Juri, oni so tukaj kot pridruženi odbor. In pozdravljam gospod Necinga, ona je predsednica odbora Juri. V skladu z smernicami za potrditev komisije, parlament oceni kandidate za komisarje na osnovi njihovih splošnih kompetenc, zavezanosti Evropi, in neodvisne, oziroma osebne neodvisnosti. Prav tako ocenimo poznavanje njihovih portfeljev in spretnosti na področju komuniciranja. Pred zaslišanjem je kandidat za komisarja odgovoril na pisna vprašanja, njegovi, njegovi odgovori so na voljo v vseh uradnih jezikih. Na koncu vam želim povedati tudi, da odbor za pravne zadeve ni imel ugovorov v zvezi z današnjim zaslišanjem kandidata za komisarja. Dragi kandidat za komisarja, naslednjih pet let bo ključnega pomena za Evropo. Novi večletni finančni okvir mora začeti veljati do konca leta 2020, enako pa velja tudi za sektorske programe. Dogovor potrebujemo hitro, to smo dolžni prejemnikom in državljanom vendar ne smemo seveda na kocko postavljati kakovosti takšnega sporazuma. Evropski proračun je pod pritiskom iz več strani. Po eni strani imamo zahteve po zmanjšanju proračuna, potem Brexit, potem ekonomska situacija na nacionalni ravni in potem tudi nekoliko zastareli in umetni pogledi držav članic. In zaradi tega ne govorimo toliko o tem, kako bi lahko vlagali v politike z dodano vrednostjo EU. Prečakujemo, da bomo imeli močno in ambiciozno komisijo in močnega komisarja za proračun, zato da bi branili ne najmanjši možni kompromis v svetu, ampak da bi si prizadevali za ambiciozen večletni proračun, ki bo spoštoval načela tega parlamenta. Pričakujemo, da bomo dobili komisarja, ki bo pošteni posrednik med parlamentom in svetom, ki bo neutralen, pregleden in ki bo spoštoval uloge ter naloge obeh institucij in ki bo zagotovil, da je delo mogoče izvesti v ozračju popolnega zaupanja. Prepričan sem, da bomo imeli priložnost o tem govoriti bolj podrobno tekom razprave. Besedo pa zdaj dajem gospe Holmajer, ona vam bo razložila, kako bo potekala današnja razprava kolegice in kolegi, gospe in gospodje, dragi kandidat za komisarja. Zdaj vam bom povedala, kako bo potekala razprava. Slišali smo, kaj prečakujemo od komisarja v prihodnosti, zdaj pa vam bom povedala, kaj se bo dogajalo na tej razpravi. Najprej bo kandidat za komisarja podal uvodno izjavo, ki ne sme biti daljša od 15 minut. Na koncu pa bo imel tudi 5 minut za sklepno izjavo. Po uvodu bomo imeli čas za 25 vprašanj strani poslancev. Razprava bo potekala po 5 minutih, 5 minutnih slotih, 1 minuto za vprašanje, 2 minuti za odgovor strani kandidata za komisarja. V primeru dopolnilnih vprašanj, dopolnilno vprašanje ne sme biti daljše od minute in ena minuta bo namenjena tudi odgovoru. V prvem krogu bomo slišali sedem vprašanj, ki jih bodo zastavili predstavniki političnih skupin. V drugem krogu bomo slišali 18 vprašanj in sicer na osnovi vprašanj predstavnikov političnih skupin in samostojnih poslancev spoštovali pa bomo sistem dohond v vsakem odboru. Tolmačenje je na voljo v 23 jezikih. Vsi lahko uporabite svoj jezik. Opozarjam pa vas, da bodo vaše besede tolmačene, zato lepo prosim, da ne govorite prehitro. To se vedno zgodi, če v eni minuti poskusite postaviti vsa vprašanja, ki jih imate v glavi. Včasih smo prehitri za tolmače, pravi predsednica. Zato vas lepo prosim, da govorite nekoliko počasneje, zato da bodo tolmači imeli možnost vse skupaj pretolmačiti. Če boste govorili hitro, morate vedeti, da se vaše besede prenašajo preko spleta. Vsi vam lahko prisluhnejo in govoriti morate tako, da vas bomo lahko razumeli. Torej, vesela sem, da smo tukaj, gospodinska opravila smo opravili, zdaj pa gospoda Hanna, lepo prosim, da nam poda svojo uvodno izjavo. Hvala. Hvala, gospa predsednica, gospod predsednik, poslanke in poslanci, gospe in gospodje. Ne bi rekel, da se vračam domov, ampak pravi privilegiji se mi zdi, da sem že tretjič tukaj kot kandidat za komisarja. Spomnim se svojega prvega zaslišanja, kot bi bilo včeraj. Takrat smo začeli zelo plodno sodelovanje z Evropskim parlamentom. Sodelovanje temelji na zaupanju in vzajemnem spoštovanju. Če me boste potrdili, bom z veseljem še naprej delal v duhu sodelovanja s parlamentom, zlasti pa s tremi odbori, ki so danes tukaj tokrat kandidiram za mesto komisarja za proračun in upravo. Vem, kako zelo pomembno je, da finančne vire in talent naših ljudi čim bolj izkoristimo za to, da izpolnimo obljube, ki jih podajamo državljanom. Zato sem zavezan temu, da izpolnimo vizijo, ki jo je zastavila nova izvoljena predsednica komisije v svojih političnih smernicah in da naše politične prednostne naloge spremenimo v rezultate, ki bodo dejansko nekaj pomenili. Izzivo je veliko. Na globalni ravni se zadeve spreminjajo. Evropska unija mora biti bolj samozavestna. Pa ne samo to. Evropa mora prav tako usodo prevzeti v svoje roke. Zato potrebujemo geopolitično komisijo, ki bo prevzela vodilno vlogo. Ne samo zato, da bi zmanjšali socialne in ekonomske vrzeli v Evropi, ampak da bi današnje izzive prav tako spremenili v priložnosti v prihodnosti. Jaz mislim, da je proračun izvajanje politik predstavljeno v številkah. Gre za ključni element pri izvajanju političnih prednostnih nalog. Zato je to eno najbolj vidnih orodij za to, da predstavimo načela Evropske unije državljanom in da predstavimo tudi evropsko dodano vrednost. Proračun je način, da zagotovimo, da bo Evropa ostala demokratična, miroljubna, uspešna in konkurenčna sila. Gre za izraz evropske solidarnosti. Proračun nastopi samo takrat, ko je bolj učinkovito denar porabiti na ravni EU kot na ravni držav članic. To pomeni, da spoštuje načelo subsidijarnosti in namenjenje temu, da zagotovimo dodano vrednost na evropski ravni. Zavedam se, da moramo izpolniti ambiciozne politične smernice, kakor jih je predstavila nova izvoljena predsednica. Vem, da nas čaka brexit in težka pogajanja v zvezi z večletnim finančnim okvirom, kakor je predsednik že povedal to bo velik izziv moje, v mojem portfelju, že od samega začetka. Ampak povem vam lahko, da bom naredil vse v svoji moči, da zagotovim pravočasni dogovor o finančnem okviru, ki ustreza namenu. Nujno je, da se pogajanja nadaljujejo čim hitreje in čim bolj odločno, zato da ne bo prišlo do zamud pri izvajanju novih programov. Zanesete se lahko name. Jaz si bom prizadeval za to, da povemo, da bi bil proračun manjši od tistega, ki ga predlaga komisija, škodljiv za naše politične ambicije in prav tako bi težko izvedli naloge komisije. Zato predloge komisije v zvezi z večletnim finančnim okvirom ostajajo trdna podlaga za sporazum. Nove pobude, ki jih je napovedala nova izvoljena predsednica, je treba izvajati v okviru tega sporazuma. To pomeni, da bomo bolj specifični povdarek v pogajanjih dali določenim elementom in ciljno usmerjenim prilagoditvam, če bodo potrebne. Zahvaljujem se tudi Evropskemu parlamentu za njegovo stališče, kajti jasno kaže, kakšna so vaša pričakovanja v zvezi z ambicioznim proračunom EU. Čisto konkretno, zame v pogajanjih v zvezi z večletnim finančnim okvirom bo prednostna naloga, da vključimo tudi sklad za pošteni prehod. Politike za reševanje podnebnih sprememb bodo zahtevale spremembe v našem načinu življenja, zato moramo socialne in ekonomske vidike vključiti že od začetka. Nikogar ne smemo pustiti na cedilu. Proračun EU nam bo pokazal, kako lahko dosežemo regije in skupnosti, ki najbolj potrebujejo našo pomoč. Evropski proračun je že instrument zelenega prehoda. 25 odstotkov izdatkov je namenjenih njih v naslednjem večletnem finančnem okviru podnebnim dejavnostim. To predstavlja 25 odstotno povečanje. Proračun EU zagotavlja tudi solidarnost do naših sosedov in zunanih partnerjev v obliki humanitarne pomoči, upravljanja migracij, boja proti mrežam trgovcev z ljudmi in tudi v obliki drugih pobud in partnerstev z tretjimi državami. Proračun EU pa je že nekaj časa ključni vir naložb usmerjenih v prihodnost in rast. V mislih imam predvsem digitalizacijo, inovacije, raziskave in izobraževanje. Vendar, opozoriti vas, želi, vas želim, da proračuna ne smemo gledati samega po sebi. Ne glede na to, kakšen bo proračun 1,1 odstotka ali 1,3 odstotka bruto nacionalnega prihodka, to ne bo dovolj, da bi financirali vse potrebe in projekte z evropsko dodano vrednostjo. Ne. Proračun EU mora biti ključni katalizator javnih in zasebnih naložb. Naložbe moramo usmeriti proti ključnim prednostnim nalogam EU. Samo, če bomo mobilizirali vse vire financiranja, bomo lahko naslovili izzive, s katerimi se soočamo v Evropi. Podnebne spremembe, inovacije, zagotavljanje naložb in zagotavljanje socialne varnostne mreže. Zato bom pogledal, kako bi lahko bolje povezali programe EU in nacionalno financiranje, zato da bi zagotovili dovolj sredstev za naše skupne prednostne naloge. Prav tako pa bomo preučili možnosti za to, da bi zasebne vire usmerili v projekte, ki bodo služili našim skupnim evropskim ciljem. Enako velja tudi za stran prihodkov v proračunu EU. Ta mora podpirati politične prednostne naloge EU. V sodelovanju z Evropskim parlamentom sem prepričan, da moramo doseči dogovor na strani prihodkov, če želimo skleniti pogajanja v zvezi z večletnim finančnim okvirom. Evropski parlament je jasno povedal, da je reforma lasnih virov in da je diverzifikacija virov prihodkov pogoj za njegovo soglasje v zvezi s prihodnim okvirom. Svet bom upozoril na to stališče in upam, da bomo lahko dosegli tesnejšo povezavo med prednostnimi političnimi nalogami EU in proračunom, tako da bomo uvedli nove lastne vire. Zdravo finančno upravljanje in boj proti zlorabam sredstev je treba zagotoviti po najvišjih standardih. Po drugi strani pa moramo seveda ohraniti sorazmernost in stroškovno učinkovitost nadzora z Olafom imamo na ravni unije močnega, neodvisnega in spoštovanega varuha. Ta ima nalogo zaščititi finančne interese EU, ampak preventivni ukrepi in močno izvrševanje so ključnega pomena za to, da nam bodo zaupali evropski davkoplačevalci. Jaz pa mislim, da je zelo pomembno, da uveljavimo tudi mehanizem pravne države, ki bo zagotavljal zaščito proračuna unije v primeru generaliziranih pomankljivosti v državah članicah. Okrepiti moramo povezavo med financiranjem EU in spoštovanjem pravne države. To ne sme biti mehanizem sankcije. To je orodje za to, da zaščitimo proračun EU in da zagotovimo zdravo finančno upravljanje. Zato pozdravljam podporo, ki jo je podal Evropski parlament v zvezi s tem predlogom. Kar zadeva na vzkriženje interesov, moja prednostna naloga bo, da preučim in nadziram koordinirane ukrepe komisije, ki potekajo do zdaj in ki bodo potekali v prihodnosti. Leta 2018 je finančna uredba uvedla ukrepljena pravila. Jaz bom namenil ustrezne vire usklajevanju ukrepo služb komisije v zvezi z navskriži interesov in različnimi primeri, prav tako pa bomo zagotovili bolj tesne odnose z državami članicami, zato da lahko potencijalne vprašanja rešimo čim prej. Kot komisar bom odgovoren za upravljanje z prihodki v proračunu, prav tako pa bom odgovoren za prispevke lastnih virov držav članic. Komisija ima tukaj nično toleranco, kar zadeva kršitve na tem področju, še posebej v zvezi z lastnimi viri in strogo bomo preganjali vse nepravilnosti. Jaz sem zavezan temu, da ohranimo brez madežni sloves komisije s tem v zvezi. Če želimo biti uspešni pri svoji misiji, moramo zagotoviti medsebojno zaupanje in konstruktiven dialog. Zavezan sem temu, da bomo imeli dialog z vsemi odbori, skupinami in posameznimi poslanci v seveda duhu odprtosti in zaupanja. Po najboljši moči si bom prizadeval, da bomo zagotovili odprto, pošteno in objektivno posredovanje med obema vejama proračunske oblasti. Interakcija in izmenjave so ključnega pomena in lahko računate na me. Mislim, da sem v zadnjih desetih letih že dokazal, da bom to tudi dejansko počel. Zavezan sem temu, da izboljšamo povezavo med uspešnostjo programov in načrtovanjem, izvajanjem in poročanjem v zvezi s proračunom. Strinjam se, da bi moral vsak proračunski okvir biti tak, da temelji na politikah, zato bi morali dovoliti prilagoditev programa v skladu s političnimi prednostnimi nalogami na osnovi seveda uspešnosti in ocene o delovanju. Države članice bodo odgovorne za skupno upravljanje, jaz pa bom seveda delal na tem, da bi imeli bolj celovit pregled nad izdatki in ključnimi podatki. Komisiji in predlog za uredbo o skupnih določbah za obdobje po 2020 prav tako krepi zahteve glede preglednosti in komuniciranja. Vaša priporočila za izboljšanje in poenostavitev poročanja smo si zabeležili. Prizadeval si bom, da bomo to naslovili z vsakim generalnim direktorjem, prav tako pa bomo imeli izjave o programih v osnutku proračuna in tudi letno poročilo o upravljanju uspešnosti. Komisijno osebje bo seveda ključno za zagotavljanje političnih prednostnih nalog novo izvoljene predsednice, če bo Unija vodilna na globalni ravni, če želimo imeti zdrav planet, digitalni svet in če želimo nadgraditi svoje socialno-tržno gospodarstvo, če želimo biti vodilni na globalni ravni, moramo imeti uspešne in zadovoljne uslužbence. Zato želim povedati, da imam tudi tukaj vizijo za raznoliko na vrednotah temelječo in na prihodnost pripravljeno evropsko javno upravo. Zato želim delovati z različnih vidikov tukaj. Evropske institucije morajo zaposlovati kader na najširši možni geografski podlagi. Trenutno je deset nacionalitet iz držav članic pred letom 2004 občutno premalo zastopanih na nižjih stopnjah v komisiji. Jaz bom storil vse, kar lahko, zato da to spremenim. Ne gre samo za vprašanje verodostojnosti uprave, ampak gre tudi za vprašanje zaupanja v institucijo. In drugič, Tega morda v pisnih odgovorih ni bilo dovolj, to obžalujem, ampak zagotoviti želim enako spolov, kakor je povedala tudi novo izvoljena predsednica. To je bila za me vedno pomembna tema. Ko sem služil v svoji državi kot minister za znanost in raziskave, sem uvedel, mislim, da pred 12 leti pravno zavezujočo kvoto za odbore na univerzah. Kot komisar, odgovoren za evropsko sosedsko politiko in pogajanja o širitvi sem želel voditi za zgledom, zato smo v bistvu presegli cilj, ki smo si ga zadali. Tretjič, mislim, da so preglednost, integriteta, odgovornost, profesionalizem in zavezanost javnemu interesu ključni elementi in glavna vodila naše uprave. Evropejci morajo zaupati v našo unijo. Če me boste potrdili, bom poskrbel, da bo komisija vodila z zgledom glede visokih standardov za komisarje in kader. Četrti, zavezan sem temu, da bomo imeli digitalno komisijo, ki bo imela uporabnikom prijazno javno upravo, ki se bo pri delu opirala na podatke. To pomeni, da bomo delali na digitalnih vladnih rešitvah, da bomo s tem tudi vodili administrativne procese. Izziv pa je seveda imeti ustrezno infrastrukturo, ki bo tudi varna. Želim si, da bi komisija vodila za zgledom. Sodelovali bomo z državami članicami in preoblikovali bomo javni sektor, ki bo poskrbel, da bo bomo imeli Evropo pripravljeno na digitalno dobo. Komisija mora imeti pravo orodja in zmogljivosti za to, da doseže svoje digitalno preoblikovanje, ne da bi se izpostavila novim tveganjem. Če sklenem, veselim se tesnega sodelovanja z vami kot komisar za proračun in upravo, zato da bomo skupaj z Evropskim parlamentom izpolnili ambiciozno politično agendo. Zdaj pa bom z veseljem odgovoril na vaše vprašanja in upam, da bomo imeli zelo plodno razpravo. Hvala. Much, uh, hvala, gospod Han. Hvala, da ste spoštovali tudi odmerjeni čas. Prosim, da tako ravnajo tudi vsi ostali govorniki. Kot prvi dobi besedo Jose Manuel Fernandez iz ILS-a. E eh, Hvala, govoril bom portugalsko. Zahvaljujem se vam za vaše uvodne besede. Ehm, čestitam vam, kajti mislim, da ste s temi besedami pokazali svoje široke izkušnje in sposobnosti. Prikazali ste svojo vizijo in rekel bi, da je ta skoraj da identična viziji parlamenta. Novembra 2018 je parlament za veliko večino sprejel mandat za pogajanja o večjem finančnem okvirju. Mm, šlo je tudi za sistem lastnih virov. Vse od takrat smo pripravljeni na začetek pogajanja s svetom. Ampak sveta še ni. 1,3 odstotka BDP-ja 27 držav članic, to je uh, rezultat neke logične metodologije, Mm, določili smo znesek, ki je potreben za posamezne politike, skupno kmetijsko politiko, ribištvo in tako naprej. Potem pa smo predvideli tudi rezerve za um, Erasmus, za majhna sena velika podjetja, za raziskave. In vse skupaj je znašalo 1,3 odstotka BND-ja vseh držav članic. Zato se sprašujem, Zato vas sprašujem, ali se strinjate s to metodologijo od spodaj na vzgor in ali se strinjate z naslednjo izjavo. Nove prednostne naloge moramo pospremiti tudi za novimi finančnimi sredstvi. Mikrofon, prosim. First, I would like to thank the previous Najprej bi se zahvalil prejšnji komisiji za vizijo, ki je usmerjena v prihodnost. No, strinjam se z vami. Um, izhajati moramo iz eh, političnih smernic in na podlagi teh določiti usmeritve. Eh, treba pa je seveda začeti tudi z posameznimi politikami, torej tako od zgoraj na vzdolj, kakor tudi od uh, spodaj na vzgor. In v idealnem primeru se oba pristopa nekje na sredini srečata. Podobno sem naredil pred petimi leti pri kohezijski politiki. Eh, začel sem pri izhodišču. Uh, Eh, identificiral sem posamezne programe, kjer je bilo potrebno posredovanje. In takrat sem določil tudi prvič zavezojoči minimalni delež, ki ga je bilo treba eh, porabiti za eh, energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije. In mislim, da je to prava pot naprej. Gre torej za pristop od, zgoraj, od spodaj na vzgor, potem uh, moraš pogledati, kaj lahko dosežeš in potem se začneš pogajati. To je dober model tudi za države članice, predvsem za tiste, ki so nekoliko zadržane. Skupaj z eh, kolegi bomo skušali prepričati tiste države članice, ki so osredotočene na ta cilj enega odstotka. Nove prednostne naloge seveda potrebujejo tudi več prožnosti na njihovi strani pode vprašanje. Nós só daremos o acordo ao quadro financeiro plurianual, o consentimento, se ele for acompanhado. Torej, mi želimo dogovor o novem večletnem finančnem okviru, ki mora vsebovati tudi nove lasne vire. Eh, tukaj mora komisija prepričati svet, kaj so novi lasni viri Kaj vi podpirate kot kandidat za komisarja? Torej, kakor veste, tukaj obstajajo konkretne predstave o tem, eh, recimo oddaja plastičnih urečk, eh, razširitev dovoljen za ETS, torej gre za razširitev draženja Eh, prihodkov iz ETS. Tukaj je možno doseči hitre rezultate. Mm, obstajajo pa tudi druge ideje, o katerih sicer še ni bil dosežen dogovor, ampak sam sem optimističen. Prepričan sem, da bomo lahko razširili področje lastnih virov in to dodali k splošnemu proračunu Evropske unije. Identificiramo, mora, identificirati moramo lastne vire zlasti tam, kjer gre za pobude, ki so povezane z um, ukrepi za podnebje. Hvala, druga je na vrsti Ajder Katja Zabal Rubijal iz SD. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Gospod kandidat za komisarja, pravite, da imate že veliko izkušenj v Evropski komisiji, ampak sedaj ste dobili najbolj nehvaležen dosje, verjetno tudi najbolj zapleten dosje. Vsi obljubljamo, ampak nihče ne razmišlja o tem, kako bomo financirali te obljube. Sedaj bo to padlo na vas. Moje vprašanje je, Um, predsednica komisije je sprejela številne zaveze, da bo potroji, potrojila eh, znes, zneske za program Erasmus, da bo poskrbela za schemo za zaposlovanje mladih, za okoljske ukrepe, podnebne ukrepe. Uh, ampak nič od tega še ni odraženo v proračunu. In to ni bila samo obljuba predsednice, tudi ostali so se zavezali k tem prednostnim nalogam. Mislim, da mora obstajati koherentnost med eh, zavezami in pa predlogi za naslednji proračun. Ali se vam ne zdi, da bi komisija morala podati nov predlog, prilagojen predlog, zato da bi dokazali, da poleg besed eh, sprejemamo tudi konkretne zaveze na področju financiranja. In uh, vi ste uvodoma govorili o prilagoditvah, to me je nekoliko zaskrb, uh, zaskrbelo. Uh, jasno je, da ko govorimo o prilagoditvah, pravzaprav mislimo na reze. Uh, Hkrati pa se reke tudi, za, da za nove naloge potrebujemo sveža sredstva. Kako boste to dvoje spravili? Torej, še enkrat. Predlog trenutne komisije je solidno izhodišče, ki je bilo pripravljeno na osnovi pristopa od spode na vzgor. Eh, jaz sem hvaležen za ambiciozen predlog parlamenta. V idealnem svetu bi se morali srečati v sredini, zato da bi dejansko lahko izvajali vse eh, zaveze, ki jih je komisija določila za svoje prednostne naloge. Prepričan sem, da nam bo to uspelo z prilagoditvijo trenutnega večletnega finančnega okvirja. To je izvedljivo, seveda pod pogojem, da ne bomo šli na nižjo stopnjo sredstev, kot je predlagala komisija, kajti potem vse skupaj več ne bi bilo izvedljivo. Tukaj smo na isti strani. No, tudi ko gre za svet, so številni na naši strani, nekatere države članice so še nekoliko zadržane, druge pa razumejo, da so potrebna določena dodatna sredstva. No, tudi sklad za pravični prehod, ki ste ga omenili, je izvedljiv na podlagi sedanjega proračuna za določenimi prilagoditvami. Enako velja za investicijski načrt za trajnostno Evropo. te pobude lahko izvajamo z strogim izvajanjem. Pri določanju prednostnih nalog moramo biti kar se da natančni, potem je tudi vse skupaj izvedljivo. No in tudi pri kazalnikih, pri poročilih moramo delati zelo natančno. Ponekod bo treba ukrepe še izpiliti oziroma se je treba posvetiti predtem, predvsem izvajanju. Eh, ukrepi morajo biti dejansko izvajani tako, kot so bili zamišljeni, recimo na področju podnebja. Pod vprašanje? Eh, Hvala. Problem je naslednji. Če določimo prednostne naloge in če potem seštejemo prednostne naloge vseh komisarjev in vseh držav članic in vseh uh, Eh, in še parlamenta, potem preprosto sredstev ni dovolj. Tu boste imeli velik izziv in prosim, da pomagate parlamentu. Zato, da bomo dosegli dober izid pogajanj. Eh, še nekaj v zvezi z cilji trajnostnega razvoja in z vidikom enakosti eh, spolov. Ali tukaj razmislite o kakšnih jasnih indikatorjih ali pa o jasni metodologiji, ki bi lahko dokazali, da dejansko na teh dveh področjih z večjimi finančnimi okvirjem izpolnjujemo cilje, da bomo torej tukaj izpolnili cilje, ki jih je sprejel ta parlament in pa tudi novo izvoljena predsednica komisije. Ja. Zum Ersten, das möchte ich hier schon ankündigen, versprechen. Ja, prvič. Lahko vam zagotovim, da bom obiskal vsa glavna mesta, predvsem v tista, ki se zauzemajo za nižji proračun. Eh, Tam bom jasno povedal, kaj uh, je nujno potrebno. Stopil bom v stik z sogovorniki, z tistimi, ki nas podpirajo in vidimo, da že pri tistih, ki imajo zelo nefleksibilna stališča, prihaja do premikov. Preprosto pot, razumejo, da potrebujemo spremembe na področju podnebja, okolja in tako naprej. Kar se tiče enakosti spolov, tukaj gre najprej za oblikovanje samih politik. Tukaj imamo recimo okvir za. Um, uspešnost, ki vključuje tudi vidik spola, recimo na področju raziskav, Erasmusa, če omenim samo nekatere izmed njih. In odkrito želim povedati, Če bomo tukaj ugotovili, eh, da je prišlo do pomankljivosti pri umestnem pregledu ali pa pri končnem pregledu, potem bo treba to poskrbeti za prilagoditve. Hvala lepa, sedaj pa Delaje iz eh, Renew Europe. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod Han, tu sem. Moram povdariti pomembno vprašanje za Evropski parlament, o katerem smo že govorili. To zadeva lastna sredstva. Komisija je predstavila več možnosti za pridobivanje novih lastnih sredstev, naprimer izmenjava emisij na globalni ravni ali pa tudi strategija za plastiko. Ampak von der Leinova se je zavezala tudi oglični obdavčitvi na mejah. Torej, ta lastna sredstva, ki so zelena, komisija brani že od leta 2010. Ampak pri konkretnih razpravah ste zelo plašni inercija je tako velika, da v novem večletnem finančnem okviru ni bilo mogoče sprejeti lastnih sredstev. To blokado je treba na svetu odpraviti. To vodi tudi v dve konkretni vprašanji in potrebujemo jasne odgovore. Katere države članice blokirajo napredek pri zelenih lastnih sredstvih in drugič, katere argumente boste predstavili za to, da boste prepričali vse na svetu. In iskreno povedene, ali lahko izvajate ustrezen pritisk na svet, zato da boste lahko prišli do tega bistvenega napredka za prihodnost Evropske unije. Also, um, <clears throat> Kot sem povedal že uvodoma oziroma pri odgovoru na prvo vprašanje, kar nekaj predlogov imamo za nove lastne vire, um, o katerih že poteka široka politična razprava. Tukaj naj omenim recimo davek na plastične urečke. Na tem področju smo v veliki meri že dosegli dogovor. Samo ena država se še nekoliko obotavlja, Poljska, če so moje informacije pravilne, ampak eh, to, ta problem bomo lahko odpravili. Potem drugič, večji delež iz obstoječih dražb eh, v okviru scheme ETS. Tudi tukaj so razprave že močno napredovale. No, obstaja pa še neka konkretna ideja, da bi ETS razširili na nova področja, recimo na letalstvo ali pa pomorstvo. Tudi tukaj se mi zdi, da je svet odprt do teh predlogov. No, drugače je z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 v prihodnosti pripraviti nov predlog v zvezi s tem. Nova izvoljena predsednica je predlagala tudi obdavčevanje uh, emisij na prehodu čez meje. Tudi tukaj so države članice odprte, ampak morali bomo razmisliti, kako vse skupaj um, prevesti v politike. Torej, m, v krat, v kratkem roku je izvedljiv predvsem davek na plastiko in pa razširitev ITS-a. Pod vprašanje. Najlepša hvala, ampak se upravičujem, niste odgovorili na moje vprašanje. Sklicovali ste se na Polsko, čisto v redu. Prav gotovo, pa tudi druge države članice blokirajo napredovanje pri tem vprašanju. In mislim, da je pomembno, da osvetlimo, kakšna so trenutna razmerja moči. V vašem uvodnem nagovoru ste omenili, da je stališče parlamenta trdno in nedvoumno. No, ne bomo potrdili naslednjega večjega finančnega okvira brez sprejetja lastnih sredstev v ustreznem okviru. Obenem je treba poskrbeti tudi za načrt za rezervo in pa ustrezno pravno podlago. To je bistvenega pomena tudi v besedilni obliki, to moramo imeti, če želimo zaščititi upravičence. Vaš odziv pač ni bil zadovoljil, tudi v pisnih odgovorih ne. Ali nam lahko danes zajamčite, da boste izpeljali takšen program oziroma ga boste podaljšali? In tukaj se lahko sklečujemo tudi na poglave 310 pogodbe o delovanju Evropske unije, kjer jasno piše, da moramo zaščititi upravičence. Še enkrat, da ne bo nesporazuma. Jaz sem na vaši strani. In celo dlje bi šel, ko gre za lasne vire, za nove lasne vire. Trenutni predlog komisije predvideva tudi to, da bi delež lasnih virov v trenutnem proračunu iz 28 zrasel na 35 odstotkov. To kot prvo, kot drugo. Alles gut. Alles gut. Uh... No, uh, drugo vprašanje je bilo zelo pomembno. Poglejte, moramo se osredotočiti na to, da um, se skupaj pogajamo o večletnem finančnem okviru in da ga potem tudi izvajamo. Ti tako imenovani rezervni ukrepi so samo skrajni, skrajne sredstvo v primeru, da ne bi prišlo do dogovora. Jaz osebno bom vse stavil na to, da bomo v doglednem času, torej najkasneje, um, Mm, v pozni zimi prišli do rezultata. Nima smisla, da že sedaj govorimo o načrtu B in o časovnicah za načrt B. To potem pravzaprav odstrani pritisk iz eh, pogajanj. Če bomo podali rezervni predlog, potem bomo aktivirali celoten institucionalni postopek. da bo sta svet in parlament morala ponovno pripravljati stališča. In to nas pravzaprav oddaljuje od osnovnega cilja, da sprejmemo nov večletni finančni okvir. To bi pa pomenilo tudi, da vsi cilji, za katere se za, zauzemamo, torej uh, podnebni ukrepi, varnost na mejah, vsi ti cilji bi potem bili predstavljeni na kasnejši čas. Tako da prosim, da se vse moči usmerimo v to, da spravimo večetni finančni okvir pod streho in da ne razmišljamo že sedaj o rezervnih ukrepih. Thank you. Rasmus Andresen uh, Greens. Andersen Rasmussen. Hvala lepa. Eh, vsi se strinjamo, da so podnebne spremembe in pa izguba biotske raznovrstnosti največji izziv današnjega časa. Več moramo narediti za to, da to zaustavimo. Ampak to bi bilo možno samo, če bomo drugače uredili naše proračune in pa naš finančni sistem. Ne ost ni dovolj, da ostajamo pri stari politiki, okrepiti moramo prizadevanja. Zato vas sprašujem, kakšne konkretne predloge imate za to, da eh, se bo to odražalo tudi v večjem finančnem okviru in ali ste pripravljeni podpreti eh, 25 odstotkov sredstev za podnebje v, v večjem finančnem okviru. Manj ne bo dovolj. Eh, prav tako pa me zanima, če ste pripravljeni predlagati Evropski sklad za zaščito živali, zato da bi preprečili izgubo biotske raznovrstnosti. No, um, trenutna komisija je že podala predlog, da bi zvišala delež ukrepov za podnebje in okolje na 25 odstotkov. To je že poraz za 25 odstotkov v primerjavi s trenutnim večletnim finančnim okvirom. Eh, in lahko vam zagotovim, da to ni nujno. Absolutni cilj. Najprej moramo poskrbeti za teh 25 odstotkov tudi v posamečnih programih. V skupni kmetijski politiki naj bi šlo 40 odstotkov sredstev za ukrepe za boj proti podnebnim spremembam v regionalnem skladu, 30 odstotkov na področju raziskav, 35 odstotkov sosedstvo, razvoj, mednarodno sodelovanje, 25 odstotkov kohezijska politika, 37 odstotkov, ustanova za povezovanje Evrope 60 odstotkov. Torej, veliko veliko ciljev smo že zastavili, sedaj pa moramo za to poskrbeti tudi pri konkretnih programih, eh, recimo pri deljenem upravljanju, eh, recimo pri programih v deljenem upravljanju je treba poskrbeti za te delaže. Tudi zato nujno čimprej potrebujemo večletni finančni okvir, zato da bomo lahko sprejeli tudi sektorske uredbe, da bomo na podlagi tega lahko potem začeli pripravljati programe. Jaz sem bil v preteklosti komisar za regionalni razvoj in uh, zgodilo se nam je že, da uh, smo šele štiri dni. Um, pred sprejemom večletnega finančnega okvira prišli do dogovora in potem se tudi programe niso mogli začeti pravočasno. Tega si ne smemo dovoliti, če želimo dosegati naše ambiciozne cilje. Torej, jaz se, zavza, jaz se zauzemam za to, da mm, se usmerimo v konkretno načrtovanje programov konkretno določanje prednostnih nalog. Eh, če to ne bo uspelo, pa bo seveda treba poskrbeti za ustrezne prilagoditve. Dank. Po vprašanje. No, niste natančno odgovorili na moje vprašanje. No, poleg teh investicij pa se postavlja vprašanje, kako sedaj trošimo sredstva. Uh, je naš proračun okolju prijazen oziroma bi lahko bil bolj okolju prijazen. In uh, tukaj govorim tudi o subvencijah eh, fosilnim virom energije. To neposredno podpiramo v naših programih. Številni, številna podjetja že um, se izogibajo Eh, tistim, ki investirajo v fosilno gorivo, ampak mi imamo še vedno takšne subvencije. Ehm, tudi Eurocol, eh, Evropska organizacija za premog, dobiva sredstva iz evropskega proračuna. In zato vas sprašujem, ali ste pripravljeni poskrbeti za to, da iz evropskega proračuna ne bomo več podpirali fosilne. Eh, torej, um, energije iz fosilnih virov. Um, ja, te zahteve že sedaj obstajajo. Tiste regije, ki imajo zaradi obratov na premog visoko obremenitev, z, um, visoko obremenitev iz, izpustov, že sedaj pomagamo, da se preusmerijo v druge oblike ustvarjanja energije. lahko se odločijo tudi za druge socialne ukrepe. Iz eh, Evropskega socialnega sklada smo že dali na voljo sredstva za mm, prekvalifikacijo teh delavcev. No in pogosto se ti obrati nahajajo tudi v območjih, kjer obstaja razvit mm, kjer obstaja razvito rudarjenje in tudi te delavce je treba potem prešolati, prekvalificirati. Um, zato imamo ta sklad za pravični prehod. Ampak samo to ne bo dovolj. Uh, z socialnim skladom, z kohezijsko politiko lahko dosežemo del ciljev, ampak tukaj se strinjam z vami in z eh, komisarjem Timmermansom, poskrbiti moramo za to, da naše posamezne eh, pobude, ki jih sprejemamo, ne bodo v protislovju. Ok, um, Joachim Kus. Joachim Kus, ide. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank. Ich, um... Hvala lepa. Tudi jaz bom govoril nemško, dragi gospod Han. Jaz ne bom zagovarjal, da bi imeli več denarja. Jaz eh, želim govoriti o nečem drugem. Jaz sem v odboru za proračun in odboru za proračunski nadzor in vedno znova se soočam s problemom, da smo opazili, da sodelovanja med parlamentom in svetom ni oziroma bi lahko bilo boljše. V členu 261 je zapisano, da moramo pripraviti razrešnico za svet in parlament svetu že devet let ni podelil razrešnice. Moje vprašanje je, kaj boste storili za to, torej kaj boste storili za to, da izboljšamo sodelovanje na tem področju zato da bi lahko poskrbeli, da bomo v parlamentu svetu lahko podelili razrešnico. Hvala. Govorite o pospešitvi razrešnice. Ne, ne, ne. Že devet let parlament svetu ni podelil razrešnice. 261. člen navaja, da parlament poda razrešnico v zvezi z prihodki in odhodki vseh institucij EU. Torej tudi svetu bi morali podeliti razrešnico in svet pri tem ne sodeluje. Zdaj le ste me ujeli na levi nogi, ampak zadevo moram preučiti to ni sprejemljivo, kar zadeva razrešnico. Vse v svezi s komisijo sem vedno intenzivno delal. Zadeve tukaj tečejo dobro, mislim, da smo na to lahko ponosni. To je tudi rezultat intenzivnega dela odbora za proračunski nadzor, kar zadeva svet. Seveda bom delal tudi na tem vprašanju, zato ker sem odgovoren za celoten proračun in seveda bom začel z pogovori, zato da se to reši. Čisto, ja, Čisto na kratko. Želeli ste ohraniti brezmadežni status komisije, želeli ste voditi z zgledom, tako ste rekli. In res mi je všeč, da to jemljete resno in nekaj vas sprašujem v zvezi s tem. Kako lahko govorite o brezmadežnem uspehu komisije, če vemo, da ni bila podeljena razrešnica, kar pomeni, da se sami ne držimo pravil, ki smo si jih postavili. Torej, še enkrat vam polagam na srce, da to uredite. Hvala. V redu, razumem. To bom preučil in parlament je tukaj vodilni in pri takšnih zadevah je zelo pomembno, da opozorimo na to tudi v javnosti, kajti za o navadne ljudi je to včasih težko razumljivo, zato upam, da bomo čim prej prišli do rešitve. Hvala. Bogdan John. Najlepša hvala, Bogdan Zonče, EKR. Najlepša hvala, gospod predsednik, tukaj sem, gospod komisarski kandidat sem iz Polske in govoril bom polsko. Želel bi se vrniti na nekatera vprašanja, ki smo jih že obravnavali. Med sestankom s polskim premijejem je gospa von der Leyen dejala in citiram: Potrebovali bomo velike investicije na tistih področjih, kjer bomo uporabljali nove tehnologije in ustvarjali nova delovna mesta. In zato se ustvarja sklad za pravičen prehod, da bi lahko podprli te regije. V svojih pisnih odgovorih za Evropski parlament pa ste prav tako zapisali, da sami vidite potrebo po zakonodajnih predlogih znotraj sklada za pravičen prehod, s katerimi bomo dosegali podnebne cilje. Nekatera območja po Evropski uniji prav gotovo potrebujejo čiste investicije. Ali bi lahko povedali kaj več o tem skladu, kako ga boste izgradili in kako boste organizirali prerasporeditev sredstev? Uh, Hvala. Cilj tega sklada je naslednji. Regije, ki trpijo zato, ker se tam proizvaja veliko energentov, ki vodijo do izpustov CO2 ali regije, ki imajo veliko industrije, kjer prihaja do izpustov CO2, torej tem regijam bi pomagali z tem skladom za pravičen prehod. Pomagali bi jim lahko tako, da posodobimo njihove obrate, da padejo izpusti ali pa da jim pomagamo najti druge vrste industrije z prešolanjem kadrov in tako naprej. To sem že povedal, zato bomo zagotovili lastna sredstva in zato bomo porabili sredstva iz strukturnih skladov in tudi jamstev za države članice in Želimo zagotoviti katalizacijo za nadaljno financiranje, seveda pa bo to tudi države članice morale svoje storiti, če posebej kar zadeva subvencije v posameznih regijah, če bi lahko prilagodili pravila, bi lahko procese pospešili in to bi lahko bil neke vrste katalizator premikov, zato da se zadeve začnejo premikati. Sklad sam ne bo zadostoval. V vseh regijah v Evropi obstajajo potrebe po tem, da vlagamo v boj proti podnebnim spremembam. Zato si prizadevamo za to, da bi mobilizirali kohezijska sredstva, sredstva iz sklada za razvoj podeželja, strukturna sredstva in tako naprej. Follow up. Dopolnilno vprašanje. E, tak, bardzo dziękuję. E, czy mamy... E... Najlepsza chwala. Dobili naj bi torej čiste investicije, to me veseli. Še nekaj bi želel dodati. Včeraj sem prisluhnil Elizi Ferreiri, ki je kandidatka za komisarko za regionalne zadeve in omenjala je območja z nizkim številom prebivalstva. Nekatere čudovite gore, Karpati, ki so na mejah različnih držav. Ali bi si lahko zamislili podporo na območjih in v regijah, kot so Karpati? Kako ne bi bilo potem tudi s cestnimi potmi od severa do juga? Govorim konkretno o Karpatih, to je čezmejno območje, kjer bi potrebovali infrastrukturo in na ta način bi lahko razvijali ta čudovit kotiček Evrope. Na erinderung, es Če pomislim nazaj na čas, ko sem bil še komisar za regionalni razvoj, mislim, da govorite o tisti pobudi za razvoj Karpato. To bi si morali pogledati, ampak nekaj je zelo pomembno. To bo naša ključna naloga namreč. Tukaj govorim novim državam članicam. Namreč vlagati moramo v železnice. pri pripravah na nov mandat, če me boste potrdili, sem ugotovil, da je polaganje železnice zato, da bi nadomestili kratke lete, zaenkrat še nekaj, kar se ne upošteva pri razmislekih o podnebju. In to bi morali upoštevati. Pri programiranju moramo biti bolj natančni tukaj in zato moramo jasno povedati, zakaj si želimo polagati železnico za hitre vlake, na primer. To bi bili potem smiselni projekti. Of, uh, Hvala, s tem smo zaključili s prvim krogom vprašanj. Nadaljevali bomo z drugim krogom razprav pod istimi pravili, besedo dobi Sigfrid Murešan. Ne, mislim, da sem se zmotil. Se upravičujem. Seveda, najprej še Elena Kuntura Goje. Najlepša hvala, gospod predsednik, govorila bom grško. Gospod Han, Kohezijska politika Evropske unije je bila ustvarjena zato, da bi poskrbela za specifične potrebe in sicer, da bi z njo podprli najšipkejše regije in pomagali, da bi tako postale bolj konkurenčne na enotnem trgu brez meja. Zaključitev in dokončanje enotnega trga hitro napreduje, sploh v zadnjih letih, ampak trenutna komisija, kateri član ste bili, je predlagala res v kohezijsko politiko in sicer za 10 odstotkov. Gospod Han, ali menite, da nimamo več razlogov za obstoj kohezijske politike in če ne, kako bomo poskrbeli za to, da se sredstva za kohezijsko politiko ne bodo še krčila? Potem pa še drugo. Naslednji večletni finančni okvir bi moral biti skladan z našimi podnebnimi cilji. Poskrbeti moramo, da bo doseganje podnebnih ciljev pravično za vse, še posebej pa za ekonomsko šipkejše in tiste, ki delajo na območjih z velikim okličnim odtisom. Kako boste s proračunom upoštevali potrebe teh skupin? Ali bo sklad za pravičen prehod dovolj? Hvala. Also, als ehemaliger... Kot nekdanji komisar za regionalne zadeve, In če si smem spet za trenutek nadati ta klobut, klobuk, želim povedati naslednje. Krčenje je sicer nekoliko manjše, ampak uh, vsako krčenje boli. No, v tej komisiji smo se po dolgoletnih pogajanjih odločili, da bomo posodobili večletni finančni okvir. In v luči tega je pač treba sprejeti kompromise če želimo več izdati za raziskave, če želimo več porabiti za sosedščino, zato da bi okrepili Evropo samo in če želimo več vlagati v podnebje, potem je pač treba nekje denar vzeti. Dejali ste, da je cilj kohezijske politike ta, da pomagamo šipkejšim regijam. In še dobro, da lahko poročamo o pozitivnih rezultatih. Mislim, da imamo na konec koncu pred seboj pošten in uravnotežen predlog. Večkrat sem že govoril o potencijalu sklada za pošteni prehod. Če, koliko, če se prav spomnim, sta v Grčiji dve regiji, ena je v Peloponezu. Dve regiji boste torej dobili sredstva iz tega sklada, gre za konkretne projekte in prepričan sem, da bodo Grki podali konkretne predloge v zvezi s tem, kako bi sredstva lahko smiselno porabili za to, da bi zmanjšali izpuste CO2. Follow up. Dopolnilno vprašanje. Spoštovani gospod Han, želela bi upozoriti na pomembno vprašanje turizma. Evropa je prva turistična destinacija na svetu. Turizem je stebr ekonomije, pa tudi pospeševalec rasti številnih gospodarskih sektorjev. Predstavlja 10 odstotkov evropskega bruto domačega proizvoda, vzdržuje na milijone delovnih mest, obenem spodbuja razvoj tudi na nekaterih izoliranih območjih, ki nimajo dostopa do drugih gospodarskih dejavnosti. Evropski parlament je zahteval vključevanje turizma v naslednji večletni finančni okvir z simboličnim zneskom, temu bi lahko tako rekli, ki je veliko nižji kot realne potrebe. Te potrebe ne zadevajo financiranja zasebnih podjetij in družb, ki imajo dostop do drugih evropskih skladov. Ne, potrebujemo evropsko politiko za turizem in mehanizem kriznega upravljanja na določenih turističnih destinacijah, ko gre tudi za destinacije, ki trpijo zaradi ekstremnih ali pa skrajnih vremenskih in podnebnih razmer, zaradi podnebnih sprememb. Obenem se tam pojavljajo tudi težave zaradi varnosti in pa migracijskih tokov, ampak če želimo rešiti številna delovna mesta v primeru uničevanja večjih turističnih destinacij, moramo za to poskrbeti. Ali je turizem po vašem mnenju pomemben za delovna mesta ali boste to podprli v naslednjem večjetem finančnem okviru? Lahko potrdite to zavezo. Also, um... Hvala. Kot Vi, tudi jaz prihajam iz države, ki se ukvarja s turizmom in ki v bistvu živi od turizma. In prav imate. Turizem je tretje največje gonilo gospodarstva v Evropi. Poskrbeti moramo, da se bodo zadeve še naprej dobro razvijale. V turizmu se borimo z številnimi izzivi, Številne destinacije se pritožujejo, ker imajo preveč turistov. Gre za to, da bi zagotovili trajnostno upravljanje z turističnimi destinacijami. Seveda moramo poskrbeti, da bodo tudi naši državljani sprejeli turizem in turiste. In v eni od prejšnjih funkcij sem moral svoje sodelovce delno prepričevati, da je treba vlagati v turizem. Turizem pa nažalost ni evropska prestojnost, ampak kar zadeva politiko spodbujanja, mislim, da bi strukturni skladi tukaj lahko imeli pomembno vlogo. Vem, da smo v Grčiji porabili veliko sredstva za to, da bodo turistične destinacije privlačne in trajnostne. Tudi v prihodnosti bi lahko tako bilo, če bodo države članice seveda tako želele. Mi pa moramo paziti, da bodo naložbe na tem področju smiselno povezane z našimi podnebnimi cilji. Zato je treba vse skupaj povezati na pameten način. Najlepša hvala. No, tokrat smo pa res zaključili s prvim krogom razprave in bomo začeli s drugim krogom. Preden besedo dobi gospod Murešan, pa mi dovolite, da vas opozorim na čas, ki ga imamo na razpolago. Četrt ure že zamujemo, prosim, da spoštujete predpis ena minuta, dve minute in to spet ena minuta in tako dalje. Gospod Murešan je LS. Najlepša hvala, gospod predsednik, spoštovani komisarski kandidat. Dobrodošli na Evropskem parlamentu. Če boste prejeli to nominacijo, boste vodilni pri sprejemanju sedemletnega večletnega finančnega okvira, pa tudi pri petletnem proračunu. Najprej bi želel govoriti o letnem proračunu proračunskem postopku in pravicah Evropskega parlamenta. Izkušnje zadnjih let kažejo na to, da svet nikoli ni pripravljen se pogajati s parlamentom do zadnjih dnevov proračunskega postopka in to vpliva na medinstitucionalne procese na izrazit način. Obenem to kaže tudi na to, da obstaja določene težave. Tako je vtis, ki ga dajemo zunanjemu svetu. Bilo je veliko odpora glede tega tudi v času prejšnjega mandata, ko sem na to upozoril. Ali boste pripravljeni stopiti pred svet in jih pripričati, da se bodo prej odpravili za pogajalsko omizje? Kakšne so vaše izkušnje kot izkušnje ministra? Kakšne so vaše izkušnje s tem, kaj je treba storiti za to? Glede na to, da se stališča sveta in parlamenta razlikujejo, ali boste lahko nekakšen pošteni pogajalec ali posrednik? Boste vedno predali iste informacije tako svetu kot parlamentu? V prejšnjih letih se je dogajalo, da so se širile različne informacije iz obeh strani. Prosim, da lahko potrdite to, da bo realnost za vse enaka. Hvala. Veliki ziv, ampak vsekakor se bom trudil po najboljših močeh, da bom za to poskrbel. Mislim, da smo v zadnjih desetih letih bili dovolj uspešni, dokazal sem, da sem pošten posrednik, da sem iskal rešitve, ponavadi sem obljubil manj, vendar poskusil doseči več. In to bo moje temeljno načelo ali pa pristop v naslednjih petih letih. Popolnoma se strinjam z vašimi frustracijami, razumem vaše nezadovoljstvo, tega sicer nisem občutil na lastni koži, ampak če si ogledam dokumente in poročila, je prav gotovo nesprejemljivo, če časovnice v postopku ni mogoče ustrezno izpeljati, če je na koncu v zadnjem trenutku vedno nekaj novega. Skušal bom poskrbeti za to, da se bomo izognili temu, da bi ne bilo organiziranih dovolj ustreznih sestankov, ampak poleg tega moramo ugotoviti, katere tehnične težave lahko razrešimo hitro. In katere težave so manj politične in jih je prav tako mogoče hitreje rešiti. Tako da bomo na koncu dobili tiste dve, tri glavne teme, ki so najbolj sporne ali pri svetu ali na Evropskem parlamentu, tako da se bomo lahko o njih pogovorili. Tako da bomo lahko izkoristili te tri tedne za doseganje dogovora. Ne moramo obljubiti, da bo ta pristop deloval ampak brez skrbi, potrudil se bom po svojih najboljših močeh, da se bodo stvari izboljšale. Tudi za mene in mojo ekipo ni sprejemljivo, če se bo situacija nadaljevala tako kot v prejšnjih letih in lani. Dodatno vprašanje? Najlepša hvala, gospod predsednik. Spoštovani komisarski kandidat, na začetku naslednjega VFO-ja se bomo še vedno soočali s plačili upravičencem EU. In to zaradi počasnosti, s katero so se začeli nekateri projekti, sploh na področju kohezijske politike. In zaenkrat ne moremo upravičencem dati nobenega upa, glede na to, da ne plačujemo upravičencem na ustrezen način, dovolj hitro. Kaj boste storili za to, da bi zminimizirali negativne učinke takšnih zamud plačil? In drugič, glede večetnega finančnega okvira, imate izkušnje komisarja za regionalno politiko. Kaj ste se naučili? Na začetku večetnega finančnega okvira se absorpcija začne hitreje, ali ni to dobro za to, da se lahko izognemo zamudam splačili na koncu večetnega finančnega okvira? Hvala. Nažalost imam le eno minuto za odgovor. Najprej vaš prvi komentar. Zahvaljujem se Evropskemu parlamentu za vašo vlogo v pogajanjih prejšnjikrat. Upeljali ste instrumente za fleksibilnost, ki jih je mogoče uporabiti v primeru omejitev pri plačilih. Drugič, to, kar ste dejali, je še en dokaz ali pa primer, ki kaže na to, da moramo priti do hitrega dogovora glede večjega finančnega okvira. Na zadnje smo sprejeli odločitev dva tedna pred zaključnim rokom, pa je to povzročilo dodatne zamude. Več mesecev je trajalo zato, da smo se dogovorili glede sektorskih programov, poleg tega pa je prišlo tudi zamud pri programiranju. Hitreje, ko bomo delovali in zato si prizadevamo, prej bomo lahko začeli s konkretnim izvajanjem programov in na ta način lahko začnemo tudi ustrezno slediti našim ciljem in res se moramo osredotočiti na to, da bomo to rešili. Elizabeta Gvamini, SD. Najlepša hvala, gospod predsednik, gospod Han. Vrnila se bom na lastne sredstva, o tem smo že veliko govorili, ampak prav gotovo razumete, da je to za nas pomembna tema. Ursula von der Leyen, novo izvoljena predsednica komisije, je v svojih smernicah omenjala tako digitalno obdavčitev, s čimer naj bi poskrbeli za cilje socialne pravičnosti in pa davčne pravičnosti. Obenem pa je omenjala tudi novi oglični davek, o čemer ste že govorili. Tudi digitalna obdavčitev bi bila lahko povezana z CCCB, torej za obdavčitev pravnih oseb. Ali se strinjate, da bi lahko ti dve kategoriji lastnih sredstev dodali k celotnemu sklopu lastnih sredstev, ki jih je komisija predlagala že pred enim letom. Da, to bi se lahko zgodilo, to bi bilo tudi dobro. Zaenkrat se mi zdi, tudi glede na to, kar sem slišal in prebral, da obstaja določena mera odprtosti glede čezmejnega ogličnega davka. Seveda je to zamisel, ki zadeva več področji v Evropski uniji, vsi smo naklonjeni temu predlogu in menim, da bi lahko še naprej razmišljali o tem, kako naj to načrtujemo, strukturiramo in na koncu tudi izvedemo. V tem smislu sem zelo pozitiven. Kot sem že povedal pri enem od prejšnjih odgovorov, kar zadeva digitalno obdavčitev, so nekatere države članice precej zadržane, oklevajo, vendar se še ne smemo predati. Nepravično bi bilo, če bi velike mednarodne korporacije, in tukaj se oziram tudi proti svojemu kolegu, nepravično bi bilo, če bi lahko ušle tej obdavčitvi. Morda bi bilo treba oblikovati nov, morebitni pristop, tako da bi lahko za to poskrbeli, ampak še enkrat ne ponovim, da se ne smemo udati. In če nam uspe zbrati sredstva iz tega vira, bi seveda to morali preusmeriti v ovojnico za podnebne pobude. Dodatno vprašanje? Najlepša hvala. Še nekaj o lastnih sredstvih. Zdi se mi, da gre za bolj kulturno vprašanje, tako rekoč, če nam bo uspelo upeljati prava evropska lastna sredstva, obenem pa poskrbeti tudi za zmanjšanje obsega prispevkov BND, mislim, da nam bo uspelo poskrbeti tudi za premik paradigme. Gre torej za pravo evropeanizacijo proračunske politike. Ne gre za to, da bi državam članicam govorili, da si želimo več sredstev od vas, zato ker želimo biti ponovno izvoljeni, v tem je težava, ampak si želimo ustvariti skupno kulturno polje in pa prihodke, ki bodo specifično vezani na politične prioritete novih evropskih institucij. Kot veste, bomo v naslednjih petih letih zauzemali nov prostor. Zanima me torej, ali boste sodelovali s svetom pri razvoju to vrstnega pristopa. Cenim pa tudi to, kar ste povedali v uvodnem nagovoru, ko ste povezali prenovito besedilo o lastnih sredstvih in pa o besedilo o večletnem finančnem okviru. Cenim to, kar ste povedali. Mislim, da bi morali v idealnem svetu povečati delež lastnih sredstev v splošnem proračunu, ampak tukaj ne moremo gledati na to kot na nadomestilo ena proti ena. To mora biti dopolnilo. Postopno povečanje, ki mu bo sčasoma sledilo tudi zmanjšanje deleža BND v celotnem proračunu. Pa še iz enega razloga podpiram lastna sredstva. Ne le z finančnega vidika, ampak tudi z vidika filozofije v ozadju. Mislim, da bi bilo dobro, da bi premustili razkol med neto prejemnicami in neto plačnicami. Pri nas mislim, da več kot 40 odstotkov davko pridobimo na nacionalni ravni in različne regije niti ne vedo, ali neka regija prejme več ali pa prispeva več pri prerasporeditvah. In idealno bi bilo, če bi v Evropski uniji prišli do podobne situacije, ko teh razlik pravzaprav ne bi bilo. Trenutni komisar Rettinger pravi, da bi ta diferencijacija lahko pomenila, da plačnice in prejemnice v tem smislu ne bi bile več dojemene na podoben način kot danes. Neto plačnice pogosto imajo korist ravno od investicij v državah prejemnicah. Tukaj obstaja nekakšno ravnoteže, povezava vzajemnost, ki jo treba priznati. Olivier Šestel, Renju, najlepša hvala, gospod komisarski kandidat, omenili ste spoštovanje pravne države v svojem uvodnem nagovoru. To je bistvenega pomena za vse evropske državljane. In Unija ima instrument za zagotavljanje ustreznega spoštovanja teh vrednot, ampak nimamo nobenega mehanizma za hitro odzivanje. Komisija je v kontekstu prihodnega večletnega finančnega okvira predlagala poseben zaščitni mehanizem finančnih interesov Evropske unije, ki ne bi veljal v primeru splošnega izpada ali pa kršitve načel pravne države v neki države članice. Kako pa bo za finančno situacijo, ko govorite o zaščiti proračuna Evropske unije, ali to pomeni, da ste, boste zavezali tudi temu, da boste vzpostavili mehanizem, ki se bo hitro, učinkovito odzival na kršitve načel pravne države v državi članici. In ko se bo treba odločiti o tem na ravni postopka soodločanja, kako bo to potekalo, kakšna bo časovnica, kako bo ta mehanizem upet v ključne člene finančne uredbe, kakšna bo ta povezava, še posebej govorim o členu 61, o neuskrižju interesov, in pa 63 ter 130 in 131, ko govorimo o prekinitvi financiranja oziroma zagotavljanja sredstev v primeru resnih kršitev načel pravne države. Hvala. Kar zadeva finančno uredbo. Enainšestdeseti člen velja, odkar velja finančna uredba in če obstaja domnevno navskrižje interesov, ta člen navaja, da lahko pride do finančnih izravnav. Ampak mislim, da je za vas pomembno, da uvedemo mehanizem pravne države. ki bo navajal, da če prihaja do kršitev pravne države v določeni državi članici, potem ne bo zagotovljeno oziroma če, in če ne bo zagotovljeno ustrezno upravljanje z finančnimi viri EU, potem bi lahko prišlo do posledic. Ampak to ni kazen, gre za zaščito sredstev EU. če torej ne bodo izpolnjeni določeni pogoji, lahko pride do finančnih korektur. Naj vam podam primer. Če bo prišlo do napak pri pobiranju davka na dodano vrednost in če bo ta uredba veljala, potem bi lahko prišlo v prihodnosti do manjših izplačil, kajti davek na dodano vrednost je že zapisan kot lasten vir ta trenutek. Če bo prišlo do pomankljivosti pri pobiranju davkov na poslovno dejavnost, potem ne moremo ukrepati, zato ker to ni v pristojnosti Evropske unije. Gre za to, torej, da lahko ukrepamo, če gre seveda za sredstva EU in finančne interese EU. Dodatno vprašanje. Najlepša hvala, gospod komisar, za vaš odgovor. Niste ničesar povedali o časovnici za izvajanje te nove uredbe in novih ukrepov. Imam pa še eno dopolnilno vprašanje. Kako bo Evropska komisija izvajala te nove predpise, to novo uredbo, glede na to, da mora najprej opraviti in oblikovati tudi poročilo glede vseh aktivnosti, regijo, empl in tako dalje in kako bo na to izpostavila tudi razlike med državami članicami na tem področju in ali ste pripravljeni sodelovati z OLAFom, z Evropskim javnim tožilstvom, z Eurojustom, z Europolom ter poskrbeti za koherentnost tudi na politični ravni, ki zadeva te vidike demokracije, pravne države in temeljnih pravic v Evropski uniji. Zum ersten, ich nehme an, Sie spielen darauf. Verjetno govorite o tem, da bi morali poskrbeti, da bodo vsa pravila vključena v eno uredbo, ne pa, da je to del pogajanj o večletnem finančnem okviru. Jaz bom storil vse, kar je v moji moči, da se bo to tudi zgodilo, kajti dejansko gre za nekaj ločenega. To ni nekaj, kar velja samo za naslednji večletni okvir, ampak tudi širše. To mora biti naš splošni cilj in na tem delamo. In povedati vam moram tudi, da sodelujemo z Olafom in Olaf in revizijski organi v komisiji imajo več kot 500 zaposlenih, 85 jih je v OLAF-u, 200 do 300, mislim, da celo 400 jih je pri komisiji in oni bodo seveda pokrivali te zadeve. Čas mi je potekel, kasneje lahko govorimo še o drugih podrobnostih. Angelika Vincih, ELS. Hvala. Hvala, gospod komisar. Govorili ste o večletnem finančnem okviru in o težkih okoliščinah. Ne sme priti do zamud, kajti če pogajanja ne bodo pravočasno končala, se lahko pojavijo težave, ampak parlament je pod časovnim pritiskom, ampak prav gotovo ne bomo potrdili slabega kompromisa. Če ne bo dogovora, so v pogodbi zapisani nadaljni koraki, ampak to bo mogoče le, če eh, bomo poskrbeli, da se seveda spremejo postrezni ukrepi na operativni in politični ravni. Parlament eh, čaka na predstavitev načrta za izredne razmere. Zanima me, kako je s tem in zanima me tudi, ali se zavezujete k temu, da boste sprejeli vse potrebne ukrepe za to, da boste takšen načrt tudi pravočasno predstavili. Hvala. Še enkrat. Mislim, da se je zdaj v razpravi že pokazalo, da bi si morali prizadevati za to, da večletni finančni okvir čim prej spravimo pod streho, zato da bomo lahko izvajali svoje politične cilje, da bomo posodobili proračun in tako naprej, da ne sme priti do zamud pri izvajanju in tako dalje. To mora biti naš cilj. Čisto odkrito vam povem, da mora komisija seveda biti pripravljena, pa tudi službe morajo biti pripravljene na to, da pripravijo načrte za izredne razmere če ne bi prišlo do dogovora. Enkrat sem to že povedal, namreč, če mi podamo predlog, potem to sproži celoten politični postopek, tako v parlamentu kot v svetu. Parlament in svet se morata s tem ukvarjati in potem se ne posvečamo toliko več iskanju rešitve za večletni finančni okvir. In to jemlje sapo tako parlamentu, kot tudi svetu in državam članicam. Bolje bi bilo, da se posvečamo torej rešitvi večletnega finančnega okvira. Ampak, če bo nastopila takšna situacija, bomo seveda predlog podali, ampak, če že zdaj govorim o tem, mislim, da bi s tem zmanjšal pritisk za iskanje rešitve za problem večletnega finančnega okvira in to ni naš cilj. Še enkrat, vsaka zamuda pri večletnem finančnem okviru pomeni zamudo pri izvajanju naših, mislim, da skupnih političnih prednostnih nalog. Dopolnjeno vprašanje. Parlament zahteva, da bi izvedli poglobljeno umestno oceno gre za tako imenovani umestni pregled, zaenkrat ne moremo v okviru tega upoštevati novih potreb. Zanima me, ali boste podprli predloge parlamenta v zvezi s tem in zanima me, kakšen bo vaš način ukrepanja, če naprimer ne bomo dosegli želenih ciljev, ki bomo poskušali doseči v teh programih ali pa če bodo programe popolnoma zgrešili cilje dobro, umestni pregled, tukaj sem lahko kratek, podpiram vas, to mora biti, to je smiselno in uh, mislim, da vsi, mi vsi želimo, da bi bili bolj prožni. Ne smemo čakati samo na umestni pregled, če vidimo, da pri programih ni dovolj absorpcije, uh, če vidimo, da programi ne dosegajo ciljev, potem moramo seveda delati na osnovi kazalnikov po načelu manj je več. Že do umestnega pregleda bi lahko izvedli kakšne prilagoditve. In tukaj se zahvaljujem parlamentu za to, da si prizadeva za več prožnosti, tudi kar zadeva večletni finančni okvir. Hvala. Kola, ku... Najlepša hvala, Mislav Kolakušič samosta, samostojni poslanec. Spoštovani komisar Han, v zadnjem desetletju ste bili komisara za dva različna portfelja. Najprej ste bili komisar za regionalne zadeve, bili pa ste tudi komisar za širito oziroma obratnem vrstnem redu, zdaj pa boste najverjetneje potrjeni kot komisar za tretji portfelj in sicer proračun. Verjetno ste pravi, da nam odgovorite na naslednje vprašanje. Kaj boste storili za to, da bodo sredstva iz skladov Evropskega proračuna bolj enakomerno porazdeljena med države članice? Več primerov imam od leta 2014 do leta 2018, torej v zadnjih petih letih. Sta Romunija in Mačarska dosegli presežek v višini 22 milijard evrov. Poljska presežek v višini 51 milijard evrov. Republika Hrvaška, če jo primerjamo s temi državami, je prejela 12 krat manjše zneske. Z drugimi besedami, pravzaprav 28 krat manj kot Poljska. To so nekatera pomembna razmerja. do desetkrat več sredstev iz skladov prejmejo nekateri upravičenci, glede na njihove prispevke. In nikakor ni mogoče sklepati, da je to povezano z zmožnostjo absorpcije sredstev. Še en primer. Irska je prejela veliko več sredstev, potem pa se je znašla v minusu. Hvala. Also äh, mir ist diese Diskussion sehr vertraut. Poznam to razpravo in nekaj številk imam v glavi, zato ker je bil pred tednom dni vaš premije pri meni, ki je tudi zastavil to vprašanje. Govorite o porazdelitvi strukturnih sredstev in to sledi pač zapleteni ali pa tudi ne formuli izračunavanja. Gre za 80 do 85 odstotkov ravni kakovosti življenja in potem se upošteva tudi stopnje zaposlenosti in še nekateri drugi elementi. Gre za to, ali so bili sprejeti imigranti ali ne. In iz tega potem dobimo eno številko, kar zadeva, kako sem dejal, raven kakovosti življenja v skladu z podatki Eurostata in tako naprej. Na kratko, vsi morajo pričakovati, da bo prišlo najverjetneje do krčen, kajti države so dosegle svoje cilje, namreč, nadoknadile so druge države, kar zadeva raven kakovosti življenja. Hrvaška. Zdaj spada med države v Evropi z drugo ali tretjo največjo dodelitvijo strukturnih skladov na prebivalca. Vem, da je vsako krčenje boleče, ampak v Evropi mislim, da vam gre kar dobro, če govorimo o tem, da pač poskušamo zagotoviti pošteno porazdelitev. Hvala. Dodatno vprašanje. Da, še eno kratko pod vprašanje imam. Gre za vprašanje načela. Osebno menim, da je omejitev na dva mandata za tiste politične funkcije, ki ne izhajajo iz volitev. To je nekaj, kar bi moralo biti popolnoma dovolj, to bi morali spoštovati. Dva mandata bi morali biti čisto dovolj, zdaj pa kandidirate že za tretji mandat. Kakšno je vaše mnenje glede tega, ali bi morali imeti omejitev na le dva mandata? Ali pa ste lahko komisar za nedoločen čas? Hvala. Also, äh, ich habe nicht vor, mich in diese Diskussion einzumischen. Nisem se želel umešavati v to razpravo. Zdaj sem tretjič kandidat. Ta mandat bom upravil, potem bodo odločali drugi, ampak v politiki ni nič slabega, če lahko človek pokaže na svoje izkušnje in vsakih pet let potem počnemo nekaj drugega ampak seveda temelječ na obstoječih izkušnjah. Cilj je, da služimo ljudem in vi in tudi drugi dobro veste in vedo, kako smo delali do zdaj. Če gre za preglednost in uspešnost, si lahko podate ali izdelate boljšo oceno o nekom, ki ga že poznate, kot o nekom, ki ga ne poznate tudi v tretjem mandatu bom delal strastno in angažirano. To vam obljubljam in mislim, da me to ne diskvalificira in prav veliko takšnih nas tudi ni. Gospa Vana, zeleni, gospod komisar, poznava se iz Dunaja. Moje naslednje vprašanje vas ne bo presenetilo, presenetilo gre za vključevanje politike spolov. Hvala, da ste to omenili v svojem uvodnem govoru. Od skupne izjave v zvezi z trenutnim večletnim finančnim okvirom je minilo pet let in napredka nismo dosegli. Nimamo še strategije za enakost med spoloma, prav tako je, nimamo podatkov po posameznih spolih in nimamo posameznih kazalnikov, prav tako nimamo ocene učinka glede na spol. To je nespremljivo. V pisnih odgovorih ste povedali, da je zelo pomembno, da zagotovimo enakost med spoloma, ampak niste povedali, kako boste konkretno izvedli proračun, ki bo upošteval spola v naslednjem mandatu. Zanima me, kako boste torej poskrbeli, da bo upoštevanje spolov v proračunu ključni del proračuna, tako da bomo imeli obvezujoče pravila in ustrezno spremljanje. Hvala. Če govorimo o sedmem poglavju, prihodnjem sedmem poglavju, gre za upravo EU, je lažje govoriti o tem, zato ker to mi nadziramo. Kako sem vam povedal, 80 odstotkov našega proračuna porabimo v okviru deljenega upravljanja na različnih političnih področjih. Strinjam se z vami, na tem moramo delati. Mislim, da je zelo pomembno, da v presojo učinka dejansko vključimo elemente politike spolov. To je treba storiti v našem okviru, pa moramo oceniti tudi, kakšne kazalnike bi lahko vključili. Ampak. Pogledati moramo posamezne politike, prav vsega ne moramo obravnavati na enak način, vendar rad bi imel več podatkov, boljše podatke, zato da bomo vedeli, kje smo, kar zadeva izvajanje enakosti spolov s pomočjo proračuna držav članic in partnerjem. Na tem moramo prav gotovo še delati in parlament vabim, da mi pri tem pomaga. Povabil vas bom, da se sestanemo na formalen ali neformalen način v okviru delovne skupine, kakorkoli že, zato da vidimo, kakšne ukrepe bi lahko sprejeli, zato da bi dosegli cilje, ki smo si jih zastavili. Strinjam se, tukaj zaostajamo, ampak to je seveda odvisno tudi od kompleksnosti porabe sredstev. še posebej, kar zadeva projekte v skupnem upravljanju. Pod vprašanje. Hvala za vaš odgovor, hvala tudi za povabilo. Seveda se bomo oglasili pri vas in razvili konkretne ukrepe. Hvala, da ste omenili tudi osebe in uslužbence, kajti odgovorni ste tudi za upravo. Leta 2017 je komisija sprejela listino od raznovrstnosti in vključevanju, zato da bi imeli delovno mesto za vse to velja za ženske, invalide, lezbike, geje, biseksualce, transseksualce in interseksualno osebje. Zanima me, kakšne specifične dejavnosti predvidevate za to, da bo komisija v naslednjih petih letih bolj vključujoče delovno mesto, še posebej kar zadeva populacijo LGBTIQ in v luči primerov spolnega nadlegovanja. pri 30 tisoč zaposlenih, nažalost, vedno prihaja do takšnih primerov, to nam ni všeč, ampak tako pač je. Če si pogledam letno raziskavo med zaposlenimi, lahko vidimo, da so ljudje zadovoljni. Vsak primer pa je en primer preveč. Zato moramo ljudi usposobiti, usposobiti moramo tudi naš vodilni kader. Gre za napredek, gre za to, da poskrbimo za ustrezno raven občutljivosti na ta vprašanja. Pripravili smo tudi mesta za stike za populacijo LGBTIQ in enako velja tudi za invalide. Pomagati jim želimo, ko pridejo k nam, pa seveda tudi v času, ki ga preživijo z nami. Invalidom pomagamo in pomagamo tudi zaposlenim, ki imajo otroke invalide, iščemo načine za to, da bi jim še dodatno pomagali in še enkrat pač obračamo se na raziskavo zadovoljstva med zaposlenimi in mislim, da so ljudje pri nas zadovoljni, ampak seveda vedno je možnost za izboljšave. Hvala, Klutit Almo, Renew, gospod komisar. Sklad za pravični prehod, zato da se borimo proti podnebnim spremembam. Super, vi to podpirate, odlično. Zdaj imamo ob razlikah v gospodarstvu tudi razliko na področju onesnaženosti med vzhodom in zahodom. Skrbi me, kako vi nameravate financirati ta sklad za pošteni prehod. Govorili ste o prilagoditvah, o strukturnih skladih. Ne vem, ali veste, kako se ti strukturni skladi uporabljajo. To se uporablja za vodo in za osnovno infrastrukturo. Lepo bi bilo, če bi med eh, zahodno in vzhodno Evropo in Bukaresto obstajala naprimer železnica ali avtocesta. Vi govorite o hitri železnici, ampak za sedem let za Bolgarijo in Romunijo ni dovolj na voljo sredstev, da bi postavili železnico za eh, v, hitre vlake. Zanima me, ali Govorite o novem denarju za vzhodno Evropo ali boste samo vzeli denar nekje, zato da bi ga dali drugam? Hvala. Ko sem prišel sem leta 2010, sem pripravil ukrep za obnovljive vire energije in ugotovil sem, da no, pa tudi ponekod v zahodni Evropi, teh sredstev niso dovolj črpali. Eno leto sem se vozil po Evropi, zato da sem spodbujal ljudi k temu, da bi porabili ta sredstva. Pet let kasneje se je v novih državah članicah ozračje spremenilo več se vlaga v energetsko učinkovitost, v toplotno izolacijo zgradb, kajti ljudje so razumeli, da ne gre samo za podnebne spremembe. Kdo živi v slabo izoliranih hišah? Tisti, ki so običajno v slabšem materialnem položaju. Če bi jim lahko pomagali zmanjšati energetske stroške, potem seveda prispevamo tudi po socialni strani to je področje, ki zagotavlja tudi veliko delovnih mest. Prihajate iz Francije. V Franciji smo pred eh, številnimi leti pripravili veliko na področju termične izolacije zgradb. To je vodilo tudi do veliko delovnih mest. Parkrat sem že to povedal. Mi moramo strukturna sredstva natančno programirati in biti moramo strogi pri zastavljanju prednostnih nalog. In če vlagamo v podnebno pomembna področja, potem to lahko vključuje tudi obdelavo odpadkov, naprimer, ali pa v čiščenje vodotokov, rek. To so številna področja, ki so povezana tudi z zaščito okolja, naprimer preprečevanje poplav in tako naprej. Skupaj z državami članicami in regijami moramo natančno opredeliti, kje moramo vlagati, zato da bomo dosegli svoje cilje. Sredstva so na voljo in lahko si pogledamo, kakšna je stopnja absorpcije in uh, most bomo pričkali, ko bomo do njega prišli. Hvala. Hvala. Poznate realnost moje države. Vi ste, že bili, vi ste že dvakrat bili komisar v moje državi, v Romuniji. Nimamo možnosti, da bi absorbirali sredstva za osnovno infrastrukturo. Določeni projekti so bili izvedeni, seveda ne pa vsi. Zanima me, kako bi lahko izvedli bolj kompleksne projekte na področju okolja, če se strategija ne bo spremenila. Če se strategija ne bo spremenila, bomo dosegli enake rezultate. Brez temeljne infrastrukture, brez zelene infrastrukture nam ne bo uspelo. Zanima me, ali ste pripravljeni spremeniti strategijo. Hvala. ne želim opravljati dela prihodnje komisarke za regionalno politiko, ampak jaz sem bil komisar za regionalni razvoj in če me boste potrdili, bom komisar za proračun in jaz se bom zauzemal za to, da bom zagovarjal tisto, o čemer te govorimo skoraj dve uri. Namreč pri izvajanju političnih ciljev, moramo kot komisija skupaj delati na tem, da bomo pri programiranju ciljnih eh, politik upoštevali seveda svoje zastavljene smernice. Romunija spada k državam, ki jim bomo pomagali pri krepitvi absorpcijskih zmogljivosti, zato da boste lahko uporabili sredstva, ki so vam na voljo kajti to je tisti problem. Denar je na voljo, ampak nažalost se sredstva ne črpajo. Zato moramo v prihodnosti poskrbeti, da bodo sredstva ustrezno, ustrezno programirana in potem seveda tudi absorbirana. Ja- Hvala lepa. Sedaj bom prevzela kot predsednica odbora za nadzor proračuna. Eh, no, vseeno pa bom dala čast eh, zadnjemu predstavniku odbora za proračun in sicer gre za Johana van Overtfelda. Hvala lepa. Gospod komisar, razmislimo o naslednjem scenariju. Recimo, da svet ne, ne sprejme dogovora o večjem finančnem okviru in o lastnih virih naslednje leto, oziroma da je ta okvir veliko nižji, kot ste ga vi predlagali. Potem bi to pomenilo reze, predlogi novo izvoljene predsednice bi bili deloma vsebovani, bi pa morali določene stvari tudi črtati. Mm. Potem tudi ne bi imeli novih lasnih virov. To bi seveda bilo zelo slabo sprejeto v parlamentu in to ne bi bilo v skladu z cilji sedanje in pa bivše komisije. Ali bi se potem eh, postavili na stran sveta in bi rekli, da je to bil najboljši dogovor, ki smo ga lahko dobili, oziroma ali bi se zavzeli za bolj ambiciozen politični dogovor in bi prisilili svet v nova pogajanja. Ali pa bi pritisnili na parlament in bi nas potem okrivili, da tvegamo možen, mm, možno zaprtje oziroma tako imenovani shutdown. Ja, mislim, da bi v psihologiji temu rekli sugestivno vprašanje. Ja, tisti, ki me poznate, veste, da um, nisem uh, član politične stranke, sem pa član stranke pol kozarca, polnega, pol praznega. Torej, rekel sem, da bom naredil vse, v, kar je v moji moči, da bom obiskal tudi države članice, glavna mesta, da bom tam apeliral na države članice in bom skušal pojasniti, zakaj gre. Zdi se mi, da v vseh eh, regijah in državah obstaja podpora ideji, investicijam v podnebje, mm, v varnost, v, v prihodnost, usmerjeno globalno gospodarstvo. Posod obstaja potreba po investicijah v znanost. Potrebujemo sredstva za to, da bi recimo podprli zagonska podjetja. No in vsega tega ne moremo doseči, če bomo imeli na voljo manj sredstev. Tako da tukaj smo zavezniki, jaz tukaj ne bom popustil, treba zastaviti jasne rdeče linije. Ne moram si predstavljati, da bi sprejeli kakršenkoli dogovor, ki bi bil slabši kot predlog komisije. Potem ne bi mogli dosegati naših ciljev. Vem, da bodo to težke politične razprave, ampak če bomo stopili skupaj, Potem sem previdno optimističen in eh, mislim, da bomo prišli do skoraj da polnega kozarca. Hvala. Še neko zadevo bi omenil in eh, nekako povezal vaš bivši položaj in pa novi položaj, če boste potrjeni. Eh, Vi ste se veliko ukvarjali tudi z vprašanjem meja, z vprašanjem migracij, Balkana, strategije. No in eh, ker ta komisija podarja tudi geopolitični vidik dela, ki je potrebno, me zanima, kako bi lahko za sedanjim proračunom poskrbeli za večje geopolitične eh, ambicije, predvsem v širšem v širšem sosedstvu Evropske unije. Ja, zato bi skoraj da potreboval še eno predstavitev. Kakorkoli, komisija je predlagala, da bi proračun za RELEX povišali za 24 odstotkov in da bi se ob tem osredotočili na tri področja posredovanja. Zahodni Balkan, za širitev, za predpristopno pomoč, drugič sosedstvo in pa tretjič Afrika. Um, to so področja, kjer imamo kot Evropska unija velike interese. In um, seveda pa so tudi tudi tukaj nekatere države članice zadržane in ne razumejo, zakaj bi mi investirali recimo v Afriki. Jaz jim vedno pojasnim, da se meja ne konča ob fizični meji Evropske unije. Za več gre. Vsem eh, državam moramo pomagati pri tem, da postanejo bolj odporne. Uh, skratka, mislim, da smo veliko že dosegli na tem področju in uh, pripričan sem, da bomo tukaj še naprej uspešni. Hvala, gospod kandidat. Sedaj pa prvi govornik v imenu odbora za nadzor proračuna, to je Tomaš Tehovski. Gospod eh, kandidat, najprej neka splošna pripomba Kdor ni bil nikoli v odboru kont, ne ve, kaj je pekel. Eh, no in eh, verjetno boste sami ugotovili, da naša zaslišanja niso posebno enostavna. Eh, torej, v preteklosti je Olaf obravnaval številne primere goljufij, kar je privedlo do administrativnih in uh, zakonodajnih in uh, zakonskih ukrepov na nacionalni ravni. Komisija je ob tem predstavljala neodvisni nadzor nad tem, kako se porablja evropski proračun. Zanima me, koliko finančnih in človeških virov namenite, nameravate nameniti preiskavam in revizijam zlorabe sredstev v državah članicah. Podatke, o katerih poročajo nacionalni organi, niso vedno zanesljivi. Pogosto mora komisija to revidirati. Ali nameravate okrepiti mm, revizijske zmogljivosti komisije? First, I had the pleasure in the last 10 years to... Najprej, jaz sem bil v zadnjih petih letih večkrat v odboru KONT. Torej, ne v odboru za proračun, ampak v odboru za nadzor proračuna. In pripričan sem, da bomo še naprej dobro sodelovali. Kakor sem že povedal, trenutno se več kot 500 ljudi v Evropski komisiji ukvarja z um, revizijami, 385 eh, v OLAF-u, potem imamo osebje v generalni rektoratu regijo, eh, agri, v splošni službi, v splošnih službah. Mm, verjetno tudi 300 ali pa 400. Tako da mislim, da smo že sedaj zelo uspešni pri odkrivanju nepravilnosti. No, eh, vedno govorimo o tej znameniti stopni napake. In pogosto se zgodi, da ljudje to dvoje nekako enačijo. Stopnjo napake in pa goljofije. dejansko je delež goljufi pri stopni napak manj kot en odstotek, kar je še vedno preveč. Najboljše bi bilo, če bi bil, če bi bil ta odstotek nič. Ampak vseeno pomembno je, da razlikujemo med napakami in med goljufijami. No, ampak tudi, če pride do napake, potrebujemo finančne popravke. In zakaj še vedno obstaja tveganje napak? Mm dejansko so naše uredbe včasih preveč kompleksne, prezapletene. Zato je ena izmed pomembnih nalog ta, da zakonodajo poenostavimo. No, in ta pojem poenostavitve me, spre, me spremlja že vse, od vsega začetka. V kohezijski politiki so predlagali 80 poenostavitvenih ukrepov. Sedaj je od um, pogajanja v trialogih odvisno, kaj se bo zgodilo. Gre za pavšalne zneske, gre za uh, DDV. Skratka, s tem bi naj znižali tveganje za to, da so storjene napake. in s tem bi se naj izognili težavam za končne upravičence. Spravi, smo na dobri poti, ampak veliko še treba storiti in računam na to, da se boste v trialogih dobro pogajali in da se boste zauzeli za ta koncept poenostavitve. Pot vprašanje? Follow-up. Okay. Thank you very much for your explanation. Hvala za vaše pojasnilo. Drugo vprašanje se nanaša na OLAF. OLAF je organ z um, ugledom polno neodvisnega organa. Ali bo OLAF še naprej no, ampak kaj se bo zgodilo, če bodo uslužbenci iz eh, OLAF-a napoteni k eh, uradu javnega tožilca? Eh, ali tukaj ne bo prišlo do konflikta interesov? Pa še nekaj. Številne države članice imajo probleme z navskrižjem interesov na visoki politični ravni. Um, se boste vi lotili tega problema in kako boste ukrepali proti oblastem v državah, ki imajo ta problem? Uh, of... Uh, Hvala. Kar se tiče osebja Epo in pa Olafa. Um, torej, oni morajo na nek način sodelovati med seboj. Verjetno tukaj govorite o dogovoru med uh, eh, Ansel Bormom in uh, Georgijevo o napotitvi osebja. Mislim, da se je to zgodilo leta 2015 ali 2016. Takrat je to bil predlog komisije za strukturo urada javnega toživca. No, sedaj je to bilo že. Uh, Sedaj je bil ta urad že vzpostavljen, struktura se je nekoliko spremenila. Temu si prelagodili tudi kadrovske načrte. Uh, EPA mora sedaj mm, začeti z um, svojim polnopravnim delovanjem in videli bomo, kako se bosta ti dve institucijami povezovali med seboj. Uh, Olaf je pa dejansko izredno pomembna institucija uh, in pripričan sem, da bo večina osebja Olafa ostala v Bruslju. Potem omenili ste nek specifičen primer, vem, Mm, o čem govorite. Torej, eh, zaustavili smo izplačevanje sredstev za češko stranu, smo se dogovorili, največ ne izstavlja računov, potekajo revizije in revizijo regijo pričakujemo decembra, revizijo iz eh, Agri pa januarja in potem bomo več vedeli o tej zadevi. Hvala. Klaudijo Manda, koordinator SDA v odboru Konta. <clears throat> Domnule komisar de semnat, sunteți... Najlepša hvala, gospod kandidat za komisarja. Zavezali ste se k temu, da se bodo pogajanja glede vzpostavitve mehanizma za pravno državo čim prej začela. Ali je to res? Potem pa tudi zavezali ste se k temu, da ne bi zaščitili upravičence sredstev iz proračuna ali boste storili enako za temeljne pravice in pa primere kršitev finančnega prava. Herr ja, Kommissar. Gospod Kommissar. Sein Vorschlag auf dem Tisch. Eh, uh... No, tukaj je bil predložen predlog v zvezi z eh, pravno državo, z izvajanjem načela pravne države oziroma povezave le tega z evropskimi sredstvi. Torej, v primerjavi, da gre za kršitev načela pravne države in da so ob tem prizadeta evropska sredstva, če ni uh, zagotovljeno zbiranje določenih sredstev, recimo davka na dodano vrednost, ker uh, um, organi v državi ne delujejo uh, ustrezno, potem bomo v bodoče imeli možnost uh, v takšnih primerjih posredovati. Pomembno pa je tudi to, da tukaj ne trpijo končni upravičenci. Če torej pride do prekinitve izplačevanja sredstev iz naših skladov, uh, um, državi članici, potem je država članica vseeno zavezana izplačati ta sredstva končnim upravičencem, če je nek projekt že v teku. Takšen je postopek, ki smo ga predlagali z naše strani. Najlepša hvala za vaš odgovor. Dopolnilno vprašanje: Ali nam lahko date jamstva, da bo ta mehanizem za pravno državo izvajan na enakopraven način v vseh državah članicah. Se pravi, to, kar je dovoljeno v eni državi članici, mora biti dovoljeno v vseh državah članicah in to, kar je prepovedano v eni državi članici, mora biti prepovedano v vseh drugih. Absolut. Um, ja, absolutno. Tukaj nam je v pomoč to, da je junija ali julija sedanja komisija odločila, da bomo v bodoče vse države ocenili um, v okviru mehanizma za zagotavljanje pravne države, tako da bomo dobili splošen vtis in da ne bomo imeli občutka, da nekatere države obravnavamo eh, boljše in druge slabše. Jaz imam tukaj že nekaj izkušenj na tem področju. Jaz sem kot komisar za regionalno politiko z takratnim eh, komisarjem Oljem Renom. Sodeloval v primeru države, ki ni spoštovala eh, pakta stabilnosti in rasti, takrat sva zagrozila, da bomo prenehali z izplačevanjem strukturnih sredstev. Eh, to je bila možnost, ki je takrat obstajala, ampak smo jo prvič aktivirali in na podlagi tega smo tudi razvili formulo o tem, kako um, točno določiti prekinitev splačevanja sredstev, koliko sredstev zamrzniti uh, tako da se spet ne ustvari občutek, da na neenakomeren način obravnavamo države. No, seveda, um, pravična obravnava pomeni, da vse obravnavamo enako, ne glede na to, kako velika ali majhna je družena država. Hvala lepa, naslednja je. Naslednji govornik je gospod Servama. Hvala. Katalina Kši. Besedo sem dala Natalina Kši, oprostite. No. Se opravičujem, pravi gospod Srvama. Thank you. I would like to focus on simplification. Hvala. Želim se osredotočiti na poenostavitev jaz sem eh, se o tem večkrat pogovarjala za svojimi voljivci. In ko govorimo o financiranju, govorijo o tem, da je omejen dostop do informacij, da so postopki prezapleteni, da so pogoji prestrogi. Zato upravičenci težko dostopajo do kohezijskih sredstev. In to velja predvsem za eh, ranljive skupine, recimo v podeželskih ali oddaljenih območjih. Uh, no, uh, lahko bi tukaj omenili recimo um, poenostavitvene ukrepe, ki so bili že sprejeti. Recimo uh, poenostavljeni izračun stroškov. Uh, Eh, mislim, da bi lahko naredili več za to, da bi uporaba evropskih sredstev bila bolj enostavna. Na ta način bi dokazali, da Evropska unija deluje za vse državljane. Zato me zanima, kakšen bo vaš pristop k poenostavitvam in kakšno orodje boste v tem uporabili. Um. Sie haben vollkommen recht. Wir haben viele Länder, wo. Prav imate. v nekaterih državah članicah celo um, vlade sedaj pravijo, da ne želijo strukturnih sredstev, ker je vse skupaj prezapleteno in tudi nekatera podjetja ne želijo več. Um, uporabljati strukturnih sredstev, ker je to preveč zapleteno. No, tukaj seveda obstajata dve ravni. Po eni strani lahko na naši strani uh, predlagamo poenostavitve, mislim, mislim, da je na področju kohezijske politike že bilo predlaganih 80 vrstnih ukrepov, upam, da bodo ti sprejeti tudi v pogajanjih. S tem seveda tudi sredstva eh, iz sklada postanejo bolj privlačna. No in pa drugič, tukaj lahko vsi sodelujemo, v vseh državah članicah eh, obstaja tendenca k Eh, tako imenovanemu gold platingu, da se k vsemu skupaj doda še eno raven pravil in kontrol, zato da vse skupaj postane še bolj zapleteno. Na obeh ravneh je treba ukrepati. In potem bo tudi privlačnost sredstev za končne uporabnike večja. No, ena izmed možnosti je ta. Da da bi predvideli pavšalne zneske za manjše projekte, potem tudi to, da bi imeli tudi krovne stroške, da ni treba identificirati vsak posamezen strošek za vsak posamezen projekt, da mm, bi določili zgornjo mejo petih milijonov, Eh, skratka, potem bi izračun postal enostavnejši in znižala bi se tudi grožnja stop, eh, torej tveganja napak. Hvala. V odboru kont moramo zagotoviti, da so sredstva pravilno porabljena in da pridejo do končnih uporabnikov. Zato je moje podvprašanje naslednje. Kako lahko zagotovite, da bodo upravičenci občutili poenostavitev Eh, dejansko poenostavitev. Torej, eh, da bi bili postopki poenostavljeni, ampak da vseeno naj bi se s tem zvišala stopnja tveganja. Imate tukaj kakšne načrte? No, ravno kar sem govoril o tem, kaj smo predlagali, ravno to, o čemer govorite in. Eh, tukaj je moja skromna prošla naslednja. Ko sem se na zadnje so pogajal o uredbi za strukturne sklade, smo imeli 73 političnih dialogov o tem. In verjemite mi, noben izmed njih ni prispeval k večji poenostavitvi. Tako da prosim, držite se, se svojih ciljev, sodelovati moramo med seboj, zato da bodo predlogi za večje poenostavitve sprejeti, da bodo potem spoštovani in da ne bodo države članice k vsemu skupaj dodajale še kompleksnejših pravil. Hvala, gospod komisar. Sedaj pa je na vrsti Petri Sarvama. Hvala lepa in uh, najprej bi se iskreno opravičil moji kolegici gospod Če. No, jaz sem bil prej član odbora za proračun, zato sem bolj navajen tamkaršnjega dela. E, tam smo delali kot švicarska odbora ura. Ehm, Osredotočal sem se samo na to, da bi bila pred menoj ehm, gospoda Labajeva in ker je ni bilo, sem ehm, izgubil pregled nad vrstnim redom. No, tudi vprašanje so mi ukradli, trikrat ali štirikrat je že bil omenjen mehanizem pravne države, zato bi se navezal na to, kar je vprašal predsednik odbora za proračun. Eh, mislim, da ni dobil odgovora. In sicer, kljub temu, da se vam ne zdi, moč, da vam ne zdi možno, da bi pri končnem dogovoru o večjem finančnem okviru odbili nižji znesek, kot kaj je predlagala komisija, obstaja možnost, da bo znesek skoraj da enak, če ne čisto enak. Zato me tukaj zanima konkreten odgovor. Kako boste kot pravični posrednik ukrepali v tej situaciji, ko, vem, ko vsi vemo, da se z obstoječimi izzivi ne bomo mogli spopasti, če bomo dobili cent manj, kot pa uh, je predvideno v predlogu komisije, ki je tako ali tako že skromen. Ja, lahko vam zagotovim, da bom v prihajajočih mesecih večino svojega časa. Uh, imam seveda tudi nekaj drugih odgovornosti eh, temu, in eh, temu, da se bom pogajal tukaj v Bruslu za svetom in parlamentom, ampak ne samo to, obiskal bom tudi države članice, obrnil se bom na javnost, eh, iskal bom javno podporo za naše skupne cilje. Ne morem vam zagotoviti natančnega rezultata, natančnega rezultata natančnih odstotkih in številkah, ampak naredil bom vse, kar je v moji moči, zato da bi vsaj ostali pri znesku, ki ga je predlagala komisija. To je minimum. In tukaj ne gre samo za denar, gre tudi za druga vprašanja, gre za lastne vire. Gre tudi za pravno državo, um, gre za vse to in gre za modernizacijo politike. To moramo prodati našim državljanom. Najbolje bi bilo, da državljanom pojasnimo, zakaj potrebujemo ta proračun. Günter Oettinger je vedno trdil, če, im, če, prez, če zaslužiš 100 evrov, moraš 50 evrov plačati državi, 49 evrov ostane nacionalnim orga, eh, proračunom, 1 evro pa gre v evropski proračun. Za vse politike, ki jih eh, potrebujemo in ki jih državljani eh, zahtevajo od nas. To bom skušal pojasniti javnosti. Tudi to je del tega, da si pravični posrednik, da ljudem poveš, kaj je na kocki, če ne bomo imeli ustreznega proračuna. Evropski proračun s tem enim odstotkom je tisti, kjer usmerjamo uh, evropske politike in kjer lahko tudi mm, preverjamo politike v naših državah članicah. tako da lahko vam zagotovim, da bom naredil vse, kar je v moji moči, ne morem pa vam že sedaj obljubiti, kakš... ne morem pa že sedaj dobiti, um, dati konkretnega odgovora. Pot vprašanja pa prosim, da ste kratki. My, my... Najlepša hvala, moje dopoljeno vprašanje je del izhodiščnega vprašanja z drugimi besedami. Ali odboru za nadzor proračuna Evropskega parlamenta lahko obljubite, da boste skrbno premislili o potrebah Olafa, pa tudi nasploh njihovih preiskovalnih dejavnosti, tako da bo lahko ta agencija v dovoljšni meri delovala tudi v tem mestu in ne bo začela delovati v Luksemburgu. Naj privrčujem nekaj časa, odgovore da. Herr Kommissar, nach, no, auch mit Gewinn. Ja, to je bil odličen odgovor, gospod komisar. Naslednja je Izabel Garcia Munoz. Podpredsednica odbora KONT. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Han, tukaj sem. Ena izmed glavnih misij novega komisarja za proračun je nadzor nad delom komisije, zato da se zaščitijo finančni interesi Evropske unije. Skupina SD tukaj ceni vašo zavezo iz pisnih odgovorov. Rekli ste, da boste odboru kontredno poročali o um, sredstvih, ki so zbrana na osnovi preiskav Olafa. Um, No, ampak vseeno me zanima, kako boste okrepili zmogljivosti komisije za to, da bi zaščitili finančne interese uh, um, komisije v državah, ki ne sodelujejo v EPO. Po drugi strani pa SED uh, skrbi odločitev komisije, da se raširijo pristojnosti EPA. Um, to, s tem bi lahko posegali v vaše pristojnosti na področju uh, zaščite finančnih interesov. Eh, mislim, da ne bi smeli predati teh pristojnosti, dokler um, EPO ne bo um, dokazal, um, da lahko prevzame to nalogo. Iskreno povedano, ne vem, ali sem pravilno razumel vaše vprašanje, ampak kar zadeva EPPO, Evropskega javnega tožilca, seveda ne more biti zadovoljni s tem, da se niso vse države članice vključile v EPPO. Upam in pripričan sem, da se bodo nekatere druge države članice tudi k malu pridružile, naprimer Švedska in Danska. In postopoma upam, da bo to postal tudi dober zgled za ostale države članice. Na tem moramo delati. Ampak lahko rečem, da že z Olafom lahko zaščitimo svoje finančne interese. EPPO je seveda korak naprej, gre za čezmejno sodelovanje. Dobro je, da to možnost imamo, stvari sicer še niso idealne, ampak čas je, da urad postane operativen. 1. januara 2020 se bo to zgodilo, potem pa bomo videli, kako bodo stvari napredovale. moj morebitni prihodni kolega Didje Renders, mislim, da se je na to skliceval tudi v času svojega javnega zaslišanja včeraj. Zdaj pa še dopolnilno vprašanje. No, rekli ste, da ne sprejmete dejstva, da nekatere države članice ne sodelujejo pri EPO. Ali boste sprejeli kakšno pobudo za to, da bi države članice vstopile v to pobudo? in pa ponavljam vprašanje odprej. Kar se tiče razširitve pristojnosti eh, ja, Evropskega javnega tožilca, ali se strinjate, da jih ne bi smeli razširiti, dokler ne bo dokazano, da uh, so izpolnili osnovni cilj, ki je zaščita finančnih interesov? Sorry, I didn't understand um, uh, your second question. Se upravičujem, nisem razumel drugega dela vašega vprašanja prej, ampak povedati sem želel naslednje. EPPO ima zdaj nek mandat in če sem prav razumel, obstajajo nekatere zamisli tudi. Novo izvoljena predsednica komisije je govorila o prihodnih zadolžitvah urada EPPO. Tudi Didier Reinders mislim, da je bil včeraj popolnoma jasen, ko je dejal, da moramo zdaj začeti z izvajanjem trenutnih zadolžitev EPPO-ja, potem pa bomo videli, kako bodo stvari delovale. Če bo vse delovalo dobro in učinkovito, potem bo to v redu. Če pa se bo pojavila potreba po razširitvi na druge zadolžitve, potem seveda ne smemo oklevati, moramo razmisliti tudi o tem, da bi dopolnili ali pa razširili obseg zadolžitev EPPO-ja kako naj prepričam tiste države članice, ki še niso članice EBBO-ja. Ne vem, ne morem jih prisiliti v to, ampak prav gotovo bom izkoristil vsako priložnost, zato da jih spodbudim k temu, da se pridružijo temu delovanju. Gre tudi za vprašanje slovesa ali pa ogleda teh držav članic. Mislim, da dolgoročno gledano ni v njihovem interesu, da ostanejo ob strani. Zdaj pa še zeleni, Mikulaš Peksa. Spoštovani komisar, najprej se vam lepo zahvaljujem, da ste se udeležili tega zaslišanja. Dotaknil se bom povezave med investicijsko banko in pa Evropskim računskim sodiščem. Trenutni sporazum med Evropsko komisijo, investicijsko banko in pa računskim sodiščem iz leta 2016 bo potekal leta 2020 in v tem sporazumu so zapisane omejitve glede revizij, ki jih opravlja računsko sodišče glede bančnih dejavnosti, pa tudi različnih operacij banke, kar je zagotovljeno tudi za splošnim proračunom Evropske unije. Ali boste kot komisar poskrbeli za to, da obstoječe ovire v trenutnem dogovoru odstranimo, da bodo odstranjene, tako da bo lahko Evropsko računsko sodišče poročalo tudi Evropskemu parlamentu in preko Evropskega parlamenta Evropskim državljanom. Gre za celotno sliko glede trajnosti, transparentnosti, spoštovanja temeljnih človekovih pravic, potem tudi dožno skrbnost investicijske banke in pa evropskih bank, obenem pa moramo govoriti tudi o finančnih interesih Evropske unije, s katerimi razpolaga Evropska investicijska banka. Gospod komisar. Vaše vprašanje sem razumel, tudi vsebinsko gledano. Poglejte, Evropska investicijska banka je evropska institucija v lasti držav članic. Države članice imajo svoje predpise, ne morem govoriti v njihovem imenu. To je odločitev držav članic, ki se morajo izreči glede tega, kaj je po njihovem mnenju koristno, kaj je treba preverjati z revizijo in ali naj Evropsko računsko sodišče opravi revizijo Evropske investicijske banke ni moja zadolžitev, da predstavim javno mnenje glede tega. Bi vam pa želel zagotoviti nekaj. Če Evropska investicijska banka uporablja sredstva EU za nekatere projekte, potem ima Evropsko računsko sodišče možnost revidirati in preveriti ta specifični projekt. Najlepša hvala. Dopolnilno vprašanje. Najlepša hvala za ta odgovor. E, B, ravno kar menja svojo politiko in bo razširila tudi uporabo sredstev za podnebje. Kaj to pomeni za vas? Ali naj bi investicije posojila za plinsko infrastrukturo in rudarjen črpali tudi iz tega novega, tako rekoč okolju prijaznega EIB. Gospod komisar, ne. Ampak. Lahko si zamislim, da bo EIB sodelovala pri skladu za pravični prehod za svojimi finančnimi sredstvi. To je eden od morebitnih elementov. Drugo pa je, da napovejo posojila finančne instrumente, produkte za, naprimer, izgradnjo energetske infrastrukture na osnovi lignita ali pa premoga. več dejavnikov je pomembnih, kako investirati in kje ne investirati. O tem se bodo pogovarjali na Evropski investicijski banki vodje banke s svojimi deležniki, kako bodo zagotovili to zeleno tranzicijo v obdobje zelene banke Evropske unije. In takrat bomo prav gotovo lahko prispevali tudi k razpravi o tem, ko se bodo pogovarjali o prenovitvi politike. Najlepša hvala, komisar. Zdaj pa. Matteo Adinolfi. Najlepša hvala, gospa predsednica, komisarski kandidat. Evropska unija mora opraviti nekatere kritične izbire, ki bodo imele učinek na naslednji večeti finančni okvir. Kaj je v igri? Ali bo prihodna Evropska unija postala dom evropskih narodov, pri tem spoštovala tudi njihovo suverenost, identiteto, ali pa želi po drugi strani postati elitni klub, ki bo deloval le v svojem mehurčku. Razpravljate tudi o novih davkih za državljane, o tem, da bi okrepili pravno državo, da bi dobili evropskega finančnega ministra. Evropska služba za zunanje delovanje pa posnema tudi nacionalne diplomatske funkcije na evropski ravni. Zanima me, kako boste porabljali sredstva. Uporabljati moramo predvsem splošno načelo subsidijarnosti. Milijoni in milijoni evropskih državljanov zahtevajo, da bi odpravili nepravilnosti v proračunu. Kaj bi jim dejali, da bi jih prepričali glede vaše usmeritve? Kaj naj rečem? Evropski parlament sestavljajo neposredno izvoljeni poslanci, ki sodelujejo pri pripravi proračuna in pri proračunskem nadzoru. To je jasno del nalog tega parlamenta. Omenili pa ste tudi načelo subsidijarnosti to je vključeno v Lizbonsko pogodbo. In ne moremo govoriti o tem, da bi komisijo kar nekako ločili od Evrope. Komisija je del Evrope in odločiti se moramo, na kateri ravni bomo kaj rešili. To razpravo moramo vedno imeti tudi pri pripravi večletnega finančnega okvira. Priložnost bo, da govorimo o tem, kakšne so naloge, ki jih lahko rešimo na regionalni, nacionalni ali evropski ravni. In to bo potem seveda upoštevano tudi pri pripravi proračuna. Vi se lahko vključite v to razpravo in poskrbite, da bo zagotovljena evropska dodana vrednost in da se bo spoštovala subsidijarnost. Hvala, na kratko, prosim. Najlepša hvala, gospod komisar. Večkrat ste dejali, da želite zaščititi evropske državljane. Vi in vaši kolegi očitno ne razumete, pod kakšnim pritiskom so evropski državljani zaradi ukrepov trojke. Nekateri težko pridejo tudi do tistega enega toplega obroka na dan. Gospod komisar, treba je povdariti tudi vse te zneske, ki so bili izgubljeni tekom let. To vodi tudi v veliko škodo. To je moralno gledano neuzdržno. Evropski parlament ima kar tri sedeže: Bruselj, Luksemburg in Strasburg. Ne pozabimo tudi na astronomske stroške predpristopnih pogajanj s Turčijo. Pa številni drugi primeri še obstajajo. Kdaj boste nehali na ta način razsipati z denarjem in se približali potrebam državljanov? Also, das ist ja das Wesen von Europa, das. To je bistvo Evrope da ni vse samo v Bruslju. Prisotni smo v vsej Evropi. Če bi vsi bili samo v Bruslju, če bi vse bilo samo v Bruslju, potem bi ljudje imeli prav, ko pravijo, ja, ti v Bruslju, ti v Bruslju in tako naprej. In vi ste poslanci, jaz sem član kolegija in vsi smo del Evrope, ampak tudi župani na lokalni in regionalni ravni so neke vrste del Evrope. Po mojem ni prav, da se tako ločujemo in zato je prav, da pokažemo, da je Evropa raznolika, raznovrstna, da ni vse samo na enem mestu in čisto odkrito. Že samo to, da vi govorite italijansko, jaz nemško, drugi pa lahko poslušajo v svojih jezikih, že samo to je prednost Evrope. Ta raznolikost Evrope je njena prednost in zaradi tega smo tako trdni in odporni. Zato moramo to negovati. In seveda to tudi nekaj stane. Državljani so tako bliže Evropi, čutijo, da jim je Evropa blizu, zato ker so včasih blizu Evrope ali agencijam ali uradom in pisarnam ali pa je to v njihovi okolici. Zato mislim, da je zelo pomembno, da ljudje dobijo vtis, da Evropa torej, obstaja povsod. Pa še zadnje vprašanje. Gospod Pelotier iz Gue, izvolite. Äh, Hvala, gospod predsednica, govorila bom francosko. Evropski parlament, je večkrat pozival k prenoviti postopka nominacije visokih funkcionarjev. Ta reforma bi omogočila več enakopravnosti, transparentnosti, enakih možnosti, kar je seveda pomembno. In to, kar so počeli vaši predhodniki, morda ni bilo najbolj spremljivo vendar pa tudi vi menite, da reforma ni potrebna. Ali bi lahko pojasnili, kako lahko Evropska komisija ignorira zahteve edini, demo, edine demokratično izvoljene institucije, to je Evropski parlament, pri tako pomembnem vprašanju? Ali ne menite, spoštovani gospod, da moramo te ukrepe izvesti in da bi na ta način okrepili tudi zaupanje med Evropsko unijo in njenimi državljani? Gospod komisar. Also, um, ich glaube, da mislim, da je pismo gospoda Oettingerja, ki je moj prijatelj, eh, ki je bilo namenjeno gospe Holmajer, lahko predstavljalo osnovo za našo politiko v prihodnosti. Na osnovi tega bomo delali naprej na interni ravni. V ustreznem času bom pripravil strategijo za osebje, vsaj za komisijo, ki bo eh, vključevala več tem, o katerih danes še nismo govorili, ampak kar nekaj dela nas čaka. V zvezi s tem se bomo ukvarjali tudi z vprašanjem zasedbe vodilnih položajev. Jaz sem vsekakor zato, da imamo javne razpise, če je to smiselno, ampak sedmi člen eh, določa, da bi morali dati prednost notranjim transferjem, ampak seveda vedno obstaja prostor za izboljšave. Ah, pardon. Uh, Excusez-moi, je suis une no. nouvelle. Dopolnilno vprašanje, da jaz bi se moral oglasiti. Uh, Tako pravite, da niste odgovorni za ukrepe vaših predhodnih. Sama prej sicer še nisem bila evropska poslanka, ampak vi ste bili član komisije. Ali ne menite, da dominacija visokega uradnika, če ta ni izpolnil vseh pogojev, ali ni to nekaj, kar bi lahko šokiralo tudi naše državljane. Enako velja tudi za primer generalnega sekretarja sekretarja Evropskega sveta. Dvojna nominacija naj bi prav tako presegala pravne okvire. Imenovacija generalnega sekretarja se je upravila neodvisno od vsega drugega. Ali ne bi morali kot posrednik in kot institucija posrednica poskrbeti za to, da se te situacije ne bi več ponavljale, gospod komisar? ne bom se spuščal v podrobnosti, mislim, da se je vaš parlament s tem intenzivno ukvarjal, ampak povedati vam želim, da. Je pri tej nominaciji bilo veliko govora o, o pravilih in o določbah in o uporabi teh določb, o tem se je veliko govorilo, ampak kar zadeva kadrovsko politiko in kar zadeva pravila v zvezi s tem, to je zapisano v Lizbonski pogodbi in vsaka institucija sama odgovarja za svojo kadrovsko politiko, ampak seveda strinjam se, to je mesto, ki je izpostavljeno javnosti, zlasti tukaj v Bruslju in to je treba upoštevati seveda tudi v prihodnosti. Hvala. <laughs> Um, Najlepša hvala, zdaj bom prevzela stoček za zadnji dve vprašanji v imenu odbora Juri. Zahvaljujem se drugim dvema predsednikoma odborov, da lahko opravim to vlogo. Prvo vprašanje, Karolin Edštedler, ELS. Hvala lepa, gospod komisar in kandidat za komisarja. Pravna država, ne bom ponavljala vprašanj, ampak povdariti želim, da se že veselim poglobljenih razprav v zvezi s tem, še posebej ker si želim, da bi pravna država bila vključena v večletni finančni okvir in računam na vašo podporo. Vprašala vas bom nekaj drugega. Digitalizacija. Vi pravite, da želite digitalizirati komisijo, ampak komisijo poznate bolje kot kdorkoli drug, tukaj pa tudi morda tam, zato menim, da že veste, kako daleč ste. Zanima me, Na katerih področjih ste že uspešni, obstaja še kakšno mesto, ki dela analogno, tega si skoraj ne morem predstavljati. In zanima me, kaj menite, koliko sredstev bi bilo potrebnih za to, da digitalno usposobimo zaposlene, zato da bodo lahko ustrezno delali. Hvala. No, analogno, izključno analogno ne dela nihče. Morda je stopnja digitalizacije drugačna, seveda pa obstaja možnost za izboljšave. Vsega skupaj, ali gledano v celoti, mislim, da smo prišli daleč, ampak v komisiji je veliko različnih sistemov IT in v prihodnosti mora biti naša naloga, da to izboljšamo. Trenutna generalna direkcija že dela na tem, ne čakajo name, ampak eh, vsi si želimo določeno stopnjo harmonizacije. Tudi, če ne gre za to, da bi se ukvarjali z digitalizacijo zaradi digitalizacije same, ampak eh, zato, ker želimo izboljšati interoperabilnost z državami članicami, zato da bo poročanje šlo hitreje. O tem danes nismo govorili, ampak vem, da se nekateri s tem ukvarjate. Namreč gre za to, da bi pospešili postopek razrešnice, naprimer. To je odvisno od več dejavnikov, med drugim tudi od tega, ali bodo države članice lahko hitreje opravljale svoje naloge. Hitreje jih bodo lahko izvajale, če bomo poskrbeli za digitalizacijo in če bomo okrepili interoperabilnost. In morda bi lahko postopek razrešnice pospešili tudi za do šest let, ali eh, šest mesecev. Tudi kar zadeva izobraževanje kadrov. Če bo več digitalizacije, bi lahko povečali tudi število videokonferenc, naprimer. Kaj ti v Bruslju je veliko povpraševanja po prostorih, pa tudi druge primanka, primankuje prostorov in veliko bi lahko privrčevali, če bi manj zasedali in manj bi bilo treba zasedati, če bi uporabljali digitalno tehnologijo. In če bi to digitalno tehnologijo uporabljali za to, da bi komunicirali po vsej Evropi, morda bi potem lahko tudi manj potovali. Predsednica prekinja. Se opravičujem, ampak ta tema me resno vdušuje. Gotovo vas čaka tudi dopolnilno vprašanje. Ja. Kot komisar za proračun boste odgovorni tudi za uslužbence in za izpolnjevanje nalog potrebujemo kakovostne, večjezične in ustrezno usposobljene uslužbence, ki prihajajo z vseh delov Evrope. In Avstrija predstavlja 1,7 odstotka prebivalstva in 1,5 odstotke zaposlenih. Belgija ima 2 odstotka prebivalcev, ampak 15,2 odstotka zaposlenih. V Nemčiji pa je obratno. V Nemčiji je 16,2 odstotka prebivalcev, ampak eh, nekaj več kot 6 odstotkov zaposlenih. Kako ocenjujete to situacijo, kako bi lahko izboljšali ta sistem za to, da bi bolj upoštevali raznolikost eh, Evrope tudi med uslužbenci. Zanima me, ali predvidevate boljšo proporcionalno porazdelitev zaposlenih. Hvala, na to sem že opozoril. Pripravili bomo strategijo na področju uslužbencev. Upoštevali bomo več elementov, ampak tudi to, kar ste omenili vi. Namreč trenutno je deset držav članic, ki imajo manj zaposlenih, še posebej v začetnih razredih. In eh, vprašanje je, kako bi lahko poskrbeli, da bo delo v institucijah bolj zanimivo. Avstrija je na neki točki preprosto nehala financirati študij na koledžu v Bružu. Veliko uslužbencev je tukaj in prav gotovo, koga poznate, ki je bivanje v Bružu izkoristil kot neke vrste vstopno točko za začetek dela v komisiji. Poskrbeti moramo, da bo delo v institucijah spet bolj privlačno, še posebej v tistih desetih državah članicah, kjer je manj zaposlenih. Tukaj nas čaka nekaj dela, s tem se bomo morali ukvarjati in uh, morda bomo morali razpisati specifične razpise za zaposlovanje, zato da bi odpravili te pomankljivosti. Najlepša hvala. Zdaj pa še zadnje vprašanje. Jackie Jones v imenu SD. Najboljše na koncu. Seveda. Najlepša hvala, da ste prišli sem. Hvala, gospod Han. Hvala, da ste nekako dopolnili tudi svoj pisni odgovor glede enakosti med spoloma in pravne države. Vaše načelo je, da obljubite manj in dosežete več. Sama bi si želela, da bi obljubili več in dosegli še več, kar zadeva enakost med spoloma pri vseh vidikih vašega portfelja. Nekaj vprašanj je bilo že v pozavi s tem. Gospa Peletje, gospa Rubjal in Vana so zastavili ta vprašanja, ki so bila relevantna tudi za me, ampak naj povem še sama. Omenili ste, da ste doma podpirali pravno zavezujoče kvote in pa proračunska orodja, torej orodje za načrtovanje proračuna. Kaj boste še izvajali znotraj delovne skupine z Evropskim parlamentom in pa tudi v sodelovanju s socialnimi partnerji? Um, I, I, um, I to, um... Govoril sem o specifični pobudi ki sem se jih lotil pred približno 12 leti, ko sem pravzaprav odgovoril, da sem odgovoren za univerze, odkril, da sem odgovoren za univerze, odbori, ki so odločali o imenovanju vodi, če ni bilo nobene ženske na odboru, je to vplivalo tudi na profesorske stolčke za ženske. Zato smo morali poskrbeti za ustrezno kvoto, tako da smo zagotovili, da so tudi ženske članice to vrstnih odborov za imenovanje profesorjev. To je imelo takoj neposredni učinek na način delovanja teh institucij. In ugotovil sem, da je to nekaj, kar bi bilo potrebno uvesti tudi tukaj v Bruslju, glede na to, da se to takrat še ni izvajalo. In menim, da je bil to zelo konkreten primer tega, kako lahko izboljšamo enakost med spoloma. Obstaja še ena pobuda, ki so oblikovali nekateri moji kolegi februarja letos, brez ženske ni vodstva. Ta pobuda je prav tako pomembna. Torej, na panelu ali pa na odboru mora biti enaka zastopanost žensk in moških. So bili pa predstavljeni tudi nekateri zelo konkretni ukrepi. Če si ogledamo enostavno številke, ki zadevajo osebe zaposleno na Evropski komisiji, mislim, da smo zelo napredovali v zadnjih petih letih. Zelo zgovorna je naslednja statistika. Če si ogledamo srednjo raven uprave, mislim, da je zdaj zaposlenih 44 odstotkov žensk, kar je povečanje za 20 odstotkov od leta 1995. In zdaj smo lahko zelo samozavestni ravno zato, ker je vse več žensk v storitvah komisije, več pravzaprav kot moških. In to bo vodilo tudi do napredovanja in večje prisotnosti žensk v vodstvenih vlogah. To torej moramo spodbujati. Splošno gledano je bil naš cilj 40 odstotkov, zdaj pa smo že na 41 odstotkih. Hvala, hvala, Jackie. Najlepša hvala za nekatere te konkretne odgovore, kvote so prav gotovo ena od možnih poti naprej. Ali bi se v neformalni delovni skupini zavezali tudi k tem, da bi izboljšali delovne pogoje evropskih uslužbencev, pa tudi pogodbenih uslužbencev, ali boste v strategiji za osebje poskrbeli za ustrezno posvetovanje s socialnimi partnerji in vključevanje socialnih partnerjev v delo. Ali bi v prvih 200 dnevih dejansko lahko začeli izvajati vse te predloge in celo več. Čisto enostavno vprašanje, tudi zdaj lahko odgovorite zdaj, če želite. Ja, to je zelo mikavno, ne vem, če mi bo to uspelo v 100 ali 200 dnevih. Uh, Danes smo se že izčrpno pogovarjali o vseh vprašanjih, proračunskih vprašanjih predvsem. Moramo biti realistični. Moje izkušnje v generalnem direktoratu kaže, da imamo zelo dobre izglede. Ustrezno je poskrbljeno tudi za za plače in položaje znotraj komisije. Škoda je, če izgubimo nekoga izkušenega in mora na to zapustiti komisijo, naprimer po sedmih letih. To je velika težava, s katerimi imam tudi samo osebne izkušnje, to skušam spremeniti. Ne vem, kako bi lahko to preprečili. Prav tako ne vem, katere bodo finančne implikacije ali posledice tega, se pa tega zavedam, to je vprašanje, ki ga je treba rešiti. Najlepša hvala. Zahvaljujem se poslankam in poslancem za vprašanja. Prav tako se zahvaljujem kandidatu za komisarja za odgovor. Zdaj pa mu predajam besedo še za sklepno izjavo. Spoštovani komisarski kandidat, prosim vas, da se res disciplinirano držite teh petih minut. Dobro sem razumel, gospod predsednik čisto na kratko. Oprostite mi, če sem bil kdaj predolg, ampak ni šlo le zato, da bi želel dokazati svoje znanje in poznavanje, ampak gre tudi za moj entuzijazem, za mojo predanost. In dejstvo je, da me navdušujejo tudi možnosti v prihodnosti, kaj še lahko storim, kaj moram storiti. Zahvaljujem se vam za to zaslišanje, ki ga sam niti ne dojemam kot zaslišanje. Mislim, da je bila to plodovita, dobra izmenjava stališč glede tega, kje smo in kaj treba storiti, še posebej v naslednjih nekaj mesecih. Lahko vam zagotovim, da je moje delo v zadnjih desetih letih, zapravičujem, da sem že toliko časa tu, nekaj, kar bom nadaljeval tudi v prihodnje, še naprej bom v tesnih stikih z evropskimi poslanci in poslankami, nekaterimi poznate že skoraj deset let, nekateri med vami, prav tako ste tukaj že dlje od desetih let. Pri nas je politika odprtih vrat, lahko me pokličete, številni med vami imate tudi številko mojega mobilnega telefona, nobenega razloga ni za to, da ne bi te številke dobili tudi drugi. Držimo se torej odprtosti pri dialogu. Vsekakor si želimo delati tudi na skupnih ciljih, ki so se pojavili v današnji razpravi. Imamo kar nekaj skupnih ciljev z vami in lahko vam zagotovim, da sem predan Evropski uniji. Ne želim govoriti o evropskem projektu, mislim, da smo veliko več kot to. In zato mi ta koncept kot tak ni preveč ljub. To so res fantastične institucije in izjemna nadnacionalna organizacija z veseljem delam tu, z veseljem sodelujem z vami za voljo in to je najpomembnejše naših državljanov. Nikoli ne smemo pozabiti, da delamo za evropske državljane. Tega se moramo vse čas zavedati. In v tem smislu upam, da sem vas prepričal, da sem vreden vaše potrditve. In če se bo to zgodilo, pričakujem tudi produktivnih naslednjih petih let, ko bom delal za vas in vaše državljane. Hvala. This, uh, all, but, uh... S tem smo zaključili z zaslišanjem. Hvala vsem, ampak koordinatorje, kot dobro vedo, še čaka nekaj dela.